Chers collègues, euh, bon... Dragi kolegi, dober dan. Zdi se, kot da se že zelo dolgo nismo videli in da je eh, preteklo dolgo časa, odkar smo se poslovili. In eh, evropske eh, države v krizi. Tako da se bomo povrnili sedaj k svojemu delu. Eh, Kar zadeva dnevni red, gospod Darden, poročevalec, je eh, naproša, da se odloži glasovanje o poročilu o Evropski platformi za boj proti revščini in socialni izključenosti. To je deveta točka, eh, predvidena deveta točka eh, tega dnevnega reda, torej to je njegova prošnja, kar pomeni, da je potem točka 14 Eh, da se bomo s točko 14 eh, ukvarjali 6. oktober. Eh, in glasovanje pa bo 14. To je zelo pomembno, kajti to je prav gotovo ena glavnih evropskih strategij pri uveljavljanju strategije 2020 in vemo tudi, iz izkušnje, če imamo nekoliko več časa na voljo, potem bolje sodelujemo. In mislim, da če nihče temu ne nasprotuje, lahko rečemo, da smo to sprejeli. Druga točka. E, prosim, da ko govorite, da se e, nekoliko bolj obvladate svoje obrazne mišice, glede na to, da se vse to e, prenaša v živo. Eh, ob upoštevanju eh, priporočil sekretarjata na tem področju. Eh, potem tretje sporočilo je, da v zvezi s FEM in z uredbo, ki spreminja obstoječe uredbo, smo 12. julija na sestanku prejeli predlog, ki so ga oblikovali koordinatorju za izvedbo poenostavne, poenostavljenega postopka. In eh, ni bilo nobenega nasprotovanja. Koordinatorji so se tako eh, odločili, da predložijo 2. septembra v tem smislu svoj predlog. odbor eh, o zaposlovanju, pa je prejel informacijo polskega eh, predsedstva eh, in sicer v zvezi z blokado, ki je nastala glede predloga komisije, ki pa bi lahko bila kasneje odpravljena. In zdi se tudi koristno, da ostanemo pri obstoječem koledarju, zato da bi lahko res prispevali k temu, da se nadaljuje to podaljšanje delovanja FEM brez eh, upravnih eh, težav. Eh, potem kasneje bo prišlo do revidiranja FEM in sicer v okviru eh, podo bodočih finančnih perspektiv, vendar pa sedaj v sedajni situaciji predlagam, da ostanemo pri koledarju tak, kot je. Želela bi vas tudi informirati, kako potekajo zadeve eh, glede skupine Eh, ki opravlja tako koristno eh, delo znotraj našega eh, odbora. Naša draga Erika nas zapušča in naj takoj povem, kakšno dragoceno vlogo je odigrala za nas, kako smo cenili sodelovanje z njo, spričanje ne veliko profesionalnosti in velike strokovnosti. Najlepša hvala za vaš prispevek. Prepričana sem, da bomo na vsak način imeli to priložnost še obeležiti tudi kasneje. Prav tako pa naj zaželim dobrodošlico. E, ne vem, če bom dobro izgovorila to ime. Severin Kajan. Prosim, če ostanete, da vas lahko vsi vidijo. To je prvi preizkus. Dobrodošli. Po našem dnevnem redu je predvideno pri tretji točki preučitev stališča glede osnutka mnenja o proračunu za leto 2012. Tu sem jaz poročevalka in s tem v zvezi bi eh, želela eh, najprej podati nekaj komentarjev. Najprej se moram nekoliko znajti med papiri. Nisem takoj našla svojih zapiskov. Hvala lepa. Torej, glede proračuna, tu imate pred seboj dva dokumenta in dva predloga mnenja. Eno se nanaša na mnenje, drugo pa na proračunske amanmaje oziroma predloge sprememb. In, uh, V ELS so včasih eh, se, so nekoliko krat uložili predloge samo v zvezi z nekaterimi predlogi sprememb, tako da je potrebno pogledati tako mnenje, kot potem to prevesti v to šifrirano oziroma kodirano obliko. Kar zadeva samo eh, mnenje, uloženih je bilo 22 amantmaje in 10 eh, od teh se nanaša na učinkovitost porabe in z veseljem vam lahko povem, da lahko eh, podprem nekaj od teh predlogov sprememb. Hkrati so na nas eh, naslovili tudi dva ali tri amandmaje se strani zelenih, nanašajo se na mlade, potem na tehnično pomoč in pa eh, tudi eh, za dotacijo, ki se nanaša. Tu so nekateri predlogi sprememb, ki se nanašajo na povečanje eh, sklada, vendar tega ne bom podprla, kajti s tem v zvezi poznate moje stališče. GUE kaže svoj stalni optimizem in sicer, ko gre za povečanje eh, tega sklada, vendar pa se mi zdi, da to ne prispeva kredibilnosti našega mnenja. Gospod Boulon je tudi podal predlog in sicer glede okrepitve intervencije tega sklada v prid uh, prikrajšanim osebam oziroma hendikepiranim in eh, to bi lahko podprli. Potem je predstavnica GUE, ki predlaga tudi, da se ne poveča uh, kredita sklada Sama pa bom predlagala dvoje predlogov sprememb, eno za vključevanje financiranja in sicer v četrti forum, ki se nanaša na proračun in na njegov razvoj. E, to se nanaša na tretji forum in. In pa drugi predlog spremembe, katerega namen je podpora eh, vključevanja inšpektorjev dela za borbo eh, proti fiktivnim podjetjem, eh, zlasti z vidika velikih eh, dejavnosti, ko gre za najemanje začasnih eh, delavcev in sicer v pogojih, ki jim lahko rečemo pogoji modernega suženstva. In žal eh, to obstaja. Eh, tu sta eh, navedena dva kraja, med drugim na Finskem, vendar prav gotovo niso prisotni samo tam. Potem so tu tudi zmanjšanja in reduciranje proračuna, kot ga zahteva svet. In uh, Sem seveda prepričana evropejka, vendar pa eh, je potrebno upoštevati, da eh, glede na to, kaj misli svet, ne bi imeli nobene Eh, možnosti, da uspemo s svojim predlogom. predlogom. Potem so tu tri vrstice, ki se nanaša na delovne pogoje, potem na socialno vključevanje, sedem milijonov eh, in sicer v skladu eh, s dogovorom, ki se nanaša na mikrofinanciranje in ki ga svet ni uvrstil. Potem je tu predlog dve ali tri črtice, da se ne zadrži eh, to, ki se nanaša na eh, socialno eh, plat in na vključenost. In uh, socialna zaščita in vključevanje, tako kot eh, tudi delujem v vsakdanjem življenju, predlagam, da, upošte, eh, da financiranje četrtega foruma zajamemo eh, v predlog spremembe, ki je bil oblikovan s Frederik Arden, pa tudi, ko gre za delovne inšpekcije, tu predlagamo, da se ukrepijo zmogljivosti v vrstici ki se nanaša na nadaljevanje. Potem glede predlogo sprememb EPP gre zlasti za eh, manjmaje gospoda Orija, koordinatorja. Mnogi zahtevajo, da eh, se obdrži proračun komisije, da se to ohrani. Torej, nekatere od teh predlogov sprememb lahko sprejmem, drugi pa so bolj težavni, zato ker eh, se nanašajo na Eh, na porabo in izdatke. In zlasti po juliju mesecu ugotavljamo, da je vse eh, več pripravljenosti, da eh, je Eh, tu tudi predvidevanje kreditov iz strukturnih eh, skladov eh, in to izhaja iz sklepov 21. julija. To ne pomeni, da se z vsem tem strinjam, vendar pa, ko se govori, da je potrebno zagotoviti tudi tehnično pomoč in podobno, to se mi zdi zelo pomembno razmišljanje oziroma ozir. Oziroma, In eh, zla, ta predlog EPP-ja eh, e pa je v nasprotju tudi z drugimi predlogi sprememb eh, in sicer tudi tistimi, ki jih je vložila ista politična skupina. Kar zadeva pilotnega projekta, nekateri zahtevajo. Prišlo je do kompromisa in sicer, da pilotni, pilotski projekt o mladih ali pa o Eh, delavcih je tisti, bi, eh, bilo, katerega bi bilo potrebno ohraniti. Glede eh, tu sta dva predloga sprememb, ki se nanašata na dejavnosti v zvezi s staranjem. Tu so tudi zahteve po povečanju razpoložljivih verov za komuniciranje letos in eh, tu je eh, nekoliko kontradikcije. Na eni strani se zahteva, da se odstranijo nekatere upravne, eh, upravne vrstice, na drugi strani pa tudi nekatere, ki se nanašajo na komuniciranje. Upam, da se bo IPP e odločil, da jih umakne. Pilotski projekt, ki ga predlaga Filip Boulogne, Eh, in sicer na pobudo Tanja Pad eh, v drugem sporočilu v zvezi z inovacijami eh, v Evrosredozemlju. Gre za sporočilo agencije ITF. Predlagala bi ustni predlog sprememb in pa glede predloga sprememb gospoda Orija, če se bomo strinjali, tu imamo enak predlog spremembe da na eni strani eh, pravzaprav okrepimo eh, ta proračun ITF eh, e in tu gre na eni strani za začetni predlog sprememb, ki pravi kot sledi, da se predvidi proračun eh, za ITF e v podporo držav evrosredozemskega območja ob upoštevanju eh, poklicnega in izobraževalnega sistema in spodbujanje socialnega dialoga. Predlagam naslednje eh, in pa poklicni sistem vejca promoting social dialogue ob spodbujanju socialnega dialoga in inovacij to bi predlagala. Potem predlog spremembe zelenih, ki se mi zdijo sprejemljivi, katerih namen je eh, po, eh, izraziti podporo mladim in eh, potem tudi na drugi strani še drugi predlogi sprememb, eh, katerih cilj je povečanje proračuna še v zvezi eh, z drugimi področji, s katerimi pa se ne eh, strinjam. Eh, toliko sem želela povedati. Eh,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 v celoti oziroma nasplošno se strinjam s tem, kar ste povedali. Rad pa bi omenil še nekaj podrobnosti, ne vseh, kajti nekateri elementi tudi niso predmet mojega proučevanja. To ali naj se zmanjša proračun, to je stvar preferenc. zaključki sveta 15. julija so prišli, mi smo jih malo prehiteli, ampak uh, v končni fazi tu ni problem. Uh, različne komentarje smo potem združili in ni niti važno, v kakšnem vrstnem redu se to omenja glede uh, staranja. Uh, Na tem področju si želimo več sredstev. Če predsednica tega ne more podpreti, naj vsaj ne preprečuje in morda bi o tem morali glasovati. Ko gre za koordinacijo, o tem smo že govorili in vsem se nam zdi zelo pomembno to, kar ste povedali in tudi zagovarjali čeprav nismo dosegli dogovora o podrobnostih, pa bi bilo dobro, če to podpremo ali pa če to vključimo v naslednje proračunsko obdobje. In potem bomo v vsakem primeru skušali eh, dati neko možnost, ki bo izvedljiva eh, v povezavi s temi predlogi. v celoti torej lahko podpremo predlog, ki je bil tukaj predstavljen z določenimi izjemami, sicer ampak uh, eh, nasplošno se strinjamo in uh, se tudi zahvaljujemo. Hvala. Hvala, zelo na hitro. Skupina socialistov bo podprla tako mnenje kot predloge sprememb. Eh, poslušali smo vaše razlage. In se strinjamo, da je to trenutek v zgodovini Evrope, ki od nas zahteva neko koherentnost med tem, kar delamo in govorimo. In treba je svetu povedati, da morajo države članice uporabljati sredstva na veliko bolj učinkovit način. Rekel sem koherentnost, pa tudi realizem v povezavi s številkami. svet mora razumeti, da je stališče parlamenta tako, da ga podpirajo tudi uh, tehnični uh, in drugi vidiki. Uh, hvala torej za ta predlog. You, I... Hvala, gospa predsednica, bom kratka. Eh, lahko, predlaga, lahko podprem. Opustite. Se upravičujem. É, eh, não havia problema, podia ser. Eu podia falar depois. Lahko bi tudi počakala, gospa predsednica. Hvala lepa. Želela bi reči, da so predlogi, ki smo jih dali, upoštevajo stvarnost posameznih držav, tako socialno realnost ob upoštevanju poslabšanja situacije s pričo brezposelnosti in revščine. Zato je neobhodno potrebno, da se podpre v večji meri socialne razsežnosti. Žal imamo prenizek proračun, da bi lahko upoštevali poslabšanje in poglob, poglobitev socialnih neenakosti v nekaterih državah, kot eh, tudi v moji, na primer. Zato eh, moramo nameniti veliko več pozornosti tem socialnim vprašanjem. Na vsak način pa razumem stališče naše predsednice, ko pravi, da to ni realistično. Res je, ni. Z proračunskega vidika ni, je pa stvarno, če upoštevamo situacijo na licu mesta v nekaterih državah, zlasti tudi moji. In v tem je razlika, to sem želela povedati. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča, eh, podpiram eh, oba dosjeja eh, v glede mnen in bolje je seveda upoštevati adekvatni proračun kot pa povečanje, vendar pa se ne strinjam, ko je rečeno, da je više krize mimo. Ko gre za oceno programov sklada za globalizacijo, tu eh, pravzaprav ne vidim, zakaj bi mora. Podpre, po, podpiram tudi vaš predlog spremembe, ki se nanaša na fiktivna podjetja in eh, potem ne strinjamo pa se z gospodom Orijem, da je potreba eh, povečati upravne izdatke, vendar pa imeti več proračuna, proračunskih sredstev za leto zagona. Hvala lepa, to je vse. Euh, bien, alors s'il n'y a pas d'autres intervenants. Če ni nikogar drugega, potem gremo lahko na četrto točko dnevnega reda in sicer smo pri glasovanju. Imate vsi svoje kartice. Prav. Potem lahko začnemo z glasovanjem in sicer bomo glasovali najprej o mnenju sur la vie. Simplement, ce que je voudrais vous indiquer, c'est que. Eh, s tem v zvezi bi rekla samo naslednje, lahko podprem peti amanma in šesti gospoda Helmerja. Če bi bila oba eh, predloga sprememb, eh, predloga, ki sta dodatka tako da vam enostavno priporočam, da sledite modre odločitvi vaše poročevalke in da to spremete. Pred prvim odstavkom imamo prvi amandma gospoda Helmerja. Jaz sem proti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ni sprejet. Prvi odstavek Drugi predlog spremem gospoda Helmerja, sem proti, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji amandma, gospe Harkin, sem za. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek, peti amandma gospoda Hel Helmerja, sem, sem za in sicer kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Um, Potem eh, četrti amanma odpade, šesti tega bi lahko sprejeli kot dodatek, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem predloga spremem sedem in devet odpadeta, osem gospe Šreter in uh, Turnen, kdo je za? Proti, vzdržani. Preverimo preverimo, glede na to, da aparatura deluje. Imate vsi kartice? Nimate kartice? Ste za, prav. Ste lahko vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospod Cerkas. Plus dva socialista. Konec glasovanja. 17 za, 18 proti, en vzdržan glas ni sprejeto. In sicer za en glas razlike. Ste prepozni, vendar to ne bi ničesar spremenilo. Po drugem odstavku deseti predlog spremembe gospe Figerejdo in gospoda L. Jarika. Predlagam, da se vzdržimo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Na to prehajamo. k številkam. Ne nadaljujemo. Prostite, po drugem odstavku. Gre za ustni predlog spremem gospe Turunen in eh, to ste dobili v pisni obliki. Sem, sama sem za, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Potem pri tretjem odstavku 11. amandma, gospod Helmer, jaz sem proti, kdo je za? Proti. Bomo preverili. Glasujemo. Gospod Regner je proti. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 23 proti, očitno je to zavrnjeno. Tretji ostavek, 12. predlog sprememb zeleni, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Po četrtem ostavku imamo 13. predlog sprememb, sama sem za, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Po četrtem ustavku 14. predlog spremembe, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 15. tudi jaz sem to podpiram, za proti vzdržani sprejeto, 16. vaša poročevalka za proti vzdržani sprejeto. Potem pri petem odstavku 17. predlog spremem gospode Helmerja za proti vzdržani sprejeto, 18. Eh, to je eh, v duhu sinteze gospoda Helmerja. Kdo je za 18. amandma za proti zavrnjeno? Sedmi ostavek, devetnajsti predlog spremem eh, gospoda Helmerja, sama sem proti za, proti vzdržani, zavrnjeno. Dvajseti predlog spremembe gospoda Bizot, gospe Bizoto, sem proti za, proti vzdržani, bomo preverili. To je zelo slab predlog spremembe, oprostite, pravi predsednica. Ste vsi glasovali? Spari, nimate kartice? Ste proti, pravite. Torej, 17. 17-17 je izid, ni sprejeto. Potem 21. predlog spremembe gospoda Helmerja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, pri osmem stavku 22. amadma gospe Turunen za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali elektronsko o celoti. Glasujemo. Ste vsi glasovali, gospa Regner je za. Konec glasovanja. 35 za, nihče proti, dva vzdržana glasova. To mnenje je sprejeto. Sedaj gremo na peto točko.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 To je tudi najpomembnejši del v zvezi s proračunom. Začeli bomo z uh, amandmajem in sicer o zneskih. Kdo je za? Proti? Bomo začeli znovo. 6627 je številka tega predloga spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? kdo se vzdrži, ni sprejeto. Torej, komentarji odpadejo. Glasujemo o 6632 zneski in sicer, da se preide nazaj k besedilu komisije. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6611 gospoda Orija odpade. Glasujemo torej o predlogu sprememb 6612. Zneski, gospoda Urija. Kdo je za? Vaša poročevalka je proti. Začenjam znova. Kdo je za? Kdo je za ta predlog spremembe 6611? Kdo je proti? Kdo se je vzdržal? Ni sprejeto. 6634. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sprejeto, sprejeto se popravlja predsednica. 6635, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 6613. 635. Tout le monde a pu voter. Madame Regner vote en faveur. Le vote est. Regner est za. 22 za, 16 proti, jasno je to sprejeto. 6613, doj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6636, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6637, eh, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto 6638 za, proti vzdržani sprejeto 6614 eh, do je za, proti vzdržani zavrnjeno 6659 do je za, proti vzdržani sprejeto 6639 do je za, proti vzdržani sprejeto 6674 eh, do je za, proti vzdržani zavrnjeno.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 63 z ustnim predlogom, ki bi omogočil nekoliko več denarja. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Na to predlogi spremljajo 6621 in 6640 odpadejo, ker smo izglasovali 6623. 63, eh, oprostite, 6622, ki vsebuje samo pripombe. V tem glasujemo. Kdo je za pripombe? v zvezi z ISF. E Za proti vzdržani sprejete so te pripombe. Predlogi spremljajo 6663 gospoda Urija in 41 vašega, vaše poročevalke sta enaka, glasujemo skupaj, je sprejeto. Šest tisoč šeststo petnajst in. 6642, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6675, gospe Figerejdo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem 6676. Eh, in naslednja armakisa enaka, 6662, Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto, 6664 odpade, sedaj dajem na glasovanje predloge sprememb, predlog sprememb. Se popravlja predsednica. Tu so pripombe o ERS-u, 6623. des amendements aux remarques. Donc, qui est pour ces... Kdo je za pripombe? S tem v zvezi za, proti, vzdržani, sprejete so. 6664. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Na to predlog spremembe 6606 s dodatkom in sicer za, za leto, ki se nanaša na aktivno staranje, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo elektronsko 6606. Konec glasovanja 21 za 15 proti 2 vzdržana glasova sprejeto potem 6607, ki je bil omaknjen, potem gremo na 6624, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, potem predlog spremembe 6628 in sicer moramo glasovati glede rezervacije in sicer kdo je za, proti, vzdržani, poročevalka je proti, mislim, da je sprejeto. Bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 15 proti. Dejansko je sprejeto. Sedaj glasujemo o pripombi z ustnim predlogom, kdo je za ta komentar proti? Ni jasno. Kdo je za, prosim? Kdo je za, proti? Kdo se je vzdržal? Komentar ni sprejet. Potem predlog spremembe 6629, ki je bil umaknjen. Potem gremo k še, kompromisnemu predlogu A, in sicer najprej eh, za eh, številke, kdo je za proti vzdržani sprejeto, komentar, kdo je za komentar. Za proti vzdržani sprejeto 6630, ki odpade. Potem imamo kompromis B, kdo je za zneske, za proti vzdržani sprejeto, komentarji za proti vzdržani sprejeto. Potem 6631, ki odpade. Sedaj glasujemo o 6617, vaša poročevalka je za, za proti vzdržani sprejeto. 6673 eh, odpade, eh, potem 6625 tudi. Glasovati pa moramo o pripombah pri 6625. Kdo je za pripombe? Gospod Turumen. Za proti vzdržani sprejete so. 6667 odpade, 6646 eh, je bil omaknjen, glasujemo o 6678 eh, gospoda Rija. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 6671, 71, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6626. Sojmo o zneskih, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Potem o komentarju, kdo je za komentar? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gremo k 6672, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Šest tisoč šeststo devetinšestdeset odpade glede zneskov, lahko pa glasujemo o pripombi. Kdo je za komentar k šest tisoč šeststo devetinšestdeset? Proti, vzdržani, sprejeto potem 6620 odpade ravno tako. 49, glasujemo o 6649, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 6660 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto. 6650 za, proti vzdržani sprejeto. 6608 in 51 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto 6670 zneski, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, komentar odpade. 6660 To smo že pokrili s kompromisom A 6661, enak eh, razlog eh, kot kompromis B 6609. In 6601 odpade, ker smo izglasovali kompromis B. Sedaj glasujemo o dveh identičnih 6609 in 53. Eh, glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6654 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto, 6662 zneski za proti vzdržani sprejeto, potem pa pripombe z ustnim predlogom, ki sem ga predlagala, da se vključi predlog gospoda Bulana in sicer eh, glede podjetništva in inovacij. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 6600. Šest odpade, 56 je bil umaknjen, sedaj pa 57 eh, za proti vzdržani sprejeto, 6610 in 52 sta identična, glasujemo, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Z zneski smo pri kraju, končnega glasovanja ni. Sedaj prehajamo k naslednji točki dnevnega eh, reda in sicer predlagam, da v svežnju glasujemo o mobilizaciji eh, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in eh, tu se zdi, da ni Eh, nasprotovanje, tako da bomo v štirih črkah glasovali v svežnju, kdo je za, proti, eh, vzdržani, prostite, kdo se je vzdržal, eh, nihče, torej samo nihče ni proti, nekaj vzdržanih, tako da je to sprejeto. Besedo dajem gospej Lin, prvi podpredsednici. vote on Mr. Dearden's report has been uh, postponed until October. Poročilo gospoda Dardena je bilo preloženo na 6. oktober, imeli pa bomo izmenjavo mnenja o kompromisih. Eden glavnih problemov, da nimamo danes glasovanja, je, da kompromisi niso na voljo v angliščini in veliko političnih skupin ima s tem težave. Eh, niso bile prepričane te skupine, da bo glasovanje potekalo prav in eh, hvala gospodu Dardinu, ker je to upošteval. Hvala, ker je zaprosil za preložitev glasovanja. Zdaj pa bo gospod Darden kar dobil besedo, eh, da predstavi kompromise, glasovanje pa kot rečeno je preloženo. Merci, madame la présidente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 Hvala, gospa predsedujoča. E, najprej bi se za trenutek zadržal pri tem vprašanju tajminga e, in časovnice. Zahvaljujem se vam, da ste sprejeli to preložitev, kajti prepričan sem, da bo to prispevalo kakovosti poročila, kar je prav gotovo pomembno. In zato so različni razlogi, tu je tudi vidik e, prevodov in tako dalje, tako da ste vsi v enakem položaju, da lahko odstavljate ocenite in preučite kompromis. Pa smo seveda menili, da je potrebno kljub temu imeti razumno časovnico in sicer tako, ki bo omogočila, da pride na začetku oktobra v komisiji do sprejema ta osnutek. Poročila. In če tudi je glasovanje na plenarnem zasedanju preloženo na kasneje, po eh, to konvencijo, ki bo v Krakovu, je pomembno, da lahko pride do sprejema eh, poročila tukaj na ravni komisije. Kar zadeva torej časovnico, je bilo to potrebno povedati, kajti eh, potrebno je zagotoviti poslati signal parlamenta. Eh, k drugim. E, v globalnem kontekstu finančne krize pa je tudi pomembno, da to poročilo jasno pove, da se revščine ne sme prepustiti, jo odriniti e, na nek stranski tir in zato je potrebno voditi to usporedno. V okviru tega poročila je prav tako pomembno, da različne teme, s katerimi se je odbor že ukvarjal, da eh, se. Eh, te, da se poročilo vrne k tem vprašanjem borbe proti revščini in platforme za njo, da se torej to ohrani in da se k temu potem doda še dodano vrednost. In to poročilo na tak način umešamo v eh, srednje ročno obdobje ali celo dolgoročno do leta 2020 in na ta način lahko vključimo van cilje, cilje po mojem mišljenju, dejanju, ki uh, so. Ki, uh, so cilji, ki gredo nekoliko dlje od tega, kar je že bilo sprejeti v okviru specifičnih poročil. Na to se bom še povrnil. Kajti, če ne bomo zmogli teh nekaj več korakov naprej, potem bo to za nas veliko razočaranje, pa tudi razočaranje za vse opazovalce in evropske državljane. Na praktični ravni eh, seveda tu govorimo o 396 eh, predlogih sprememb, kar seveda prav gotovo kaže na interes eh, te, na zanimanje za to temo. Tu, so, tu je tudi približno, okol, približno 50 predlogov kompromisnih, kompromisnih eh, predlogov, eh, kar pomeni, da imamo na drugi strani še vedno približno 170 eh, drugih predlogov, kar vse omogoča, da lahko prestrukturiramo to poročilo s predlogi sprememb. Sicer pa sem v skušnjavi, da rečem, da so kompromisni predlogi, predlogi, ki eh, pravzaprav uživajo precej široko soglasje, zlasti tisto, ki se nanaša na nujnost, da se spodbuja eh, človeku dostojno delo, potem glede eh, naprimer prikrajšanih oseb, glede hendikepiranih oseb, potem starejših in tako dalje. Nujno sodelovanje organizacij, ki podpirajo revne, spremljanje ulog nacionalnih in evropskih proračunov v ta namen, potem e, temeljne pravice, informacije, potem pravica do Eh, do stanovanja in tako dalje. Gre za različne predloge sprememb, ki mislim, da ne bodo povzročali problem, kajti glede tega eh, smo sporočevalci v senci že razpravljali. Potem pa so tu še drugi, ki so bolj težavni, to je bilo že omenjeno tekom predstavljanja predlogov sprememb, vendar pa upam vseeno, da lahko pridemo do soglasja in sicer, da ponovno opozorim, spremenimo na to, kar smo na eni strani že naredili med seboj, kar, kjer smo že dosegli soglasje, zlasti naprimer glede minimalnega prihodka. Vemo, da, tu, da se tu nekatera mnenja še razhajajo, eh, da so tu tudi umestni pogledi, potem tudi eh, posvetovanja in tako dalje zato, da bi prišli do predloga sprememb, ki pomeni napredek. Potem tudi eh, potrebni pravni okvir v okviru, eh, v okviru krovne eh, oziroma okvirne direktive, potem gre tu tudi za vprašanje odnosa do tretjih držav in tako dalje. Potem gre za revščine zlasti v kontekstu gospodarskega upravljanja. Tu bomo lahko verjetno še nekoliko dopolnili, izpopolnili besedilo, besedilo poročila o teh temah. Lahko pa rečem, da imam občutek, da je do sedaj razprava bila konstruktivna. Hvala lepa. Uh, hvala. Bi se še kdo rad javil na to temo? Gospa Figueiredo. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Darden in njegova ekipa so predstavili zelo koristno delo. To je poskus najti skupni imenovalec med različnimi pogledi v odboru. Lahko razumemo, da se glasovanje preloži. Različni kolegi so se s tem strinjali zaradi problemov s prevodi in z vključevanjem predlogov sprememb. Veliko razprav še poteka v zvezi s kompromisi in z iskanjem skupnega imenovalca. Ampak, kot je rekel poročevalec, obstajajo tudi različna mnenja, ki izhajajo ne toliko iz analize povečanja revščine in neenakosti, ampak je to rezultat predvsem uh, nesoglasja glede tega, zakaj se je revščina povečala zakaj sploh prišlo do povečanja revščine in neenakosti. To pa bo seveda otežilo glasovanje o določenih kompromisih in predlogih sprememb. Az, uh, eh, eh, Poročevalec vsekakor skušal v kompromise vključiti čim več predlogov sprememb. Vendar pa razlogi za revščino niso predmet razprave danes. Ti razlogi se zaustrujejo in zato se tudi povečuje revščina in neenakost. Problemi eh, z načrtom varčevanja na portugalskem so zelo veliki in zdaj prihaja do tega, da se slabša sistem socialne varnosti. To pa bo še zaustrilo razlike, socialne razlike. In to poročilo teh problemov ne bo moglo rešiti. Eh, rešitev lahko najdemo samo v drugih politikah, na drugih področjih mi tega ne bomo mogli rešiti na način, kot bi bilo to treba. Strinjamo se z delom, ki ga upravlja naš kolega, ampak treba je okriviti tudi tiste evropske politike, ki gredo po stari poti in ki zaustrujejo revščino. Hvala, gospa Predsedujoča, zahvaljujem se eh, predse, eh, torej z poročevalcem, ki je zelo dobro sodeloval s poročevalci v senci. Glede na eh, nujnost zadeve se mi zdi, da ni dobro, da je prišlo do preložitve, vendar je prišlo do problema s prevajanjem, s prevodi. In Prav gotovo pride trenutek, ko, se, ko mora parlament pravzaprav upozoriti na svojo vlogo in sicer na pragu procesa, do katerega bo prišlo, katerega začetek bo 6. oktober. In zato, da parlament takoj v tem smislu pošle močan signal, torej po prvi konferenci soglasja, medtem ko Proučilo parlamenta še ne bo sprejeto na tem področju in to obžalujem. Kar zadeva samo poročilo, eh, moram reči, da mi zelo ustreza, kajti to vprašanje revščine zahteva od vseh držav, eh, da spričo gospodarske krize in finančne krize, da je pred nami naloga in dožnost, da zaščitimo najšipkejše med nami, zato da ne bodo izključeni iz družbe. In da ne ravnavo, ne da eh, pravzaprav ne govorimo o teh revnih kot o ljudeh, ki eh, se jim pomaga oziroma ki se jih eh, podpira. Ne gre za to. Gre za to, da jim je potrebno zagotoviti enakost pravic, pravic do stanovanja, do dela, do socialnih storitev in tako, in tako dalje. To je potem tisto, kar bo odražalo resnično socialno Evropo in to je tisto, kar nas podbudi države, da bodo delovale v tej smeri. Hvala. Um, um. Hvala. Še sama bom spregovorila kot poročevalka v senci skupine ALDE. Hvala za sodelovanje, ki ste ga pokazali pri tem poročilu. Poročilo je zelo pomembno in nujno je, da ga oblikujemo na pravi način. Vesela sem, da smo že našli kompromise pri različnih mnenjih. Vsi se želimo ukvarjati s problemom mm, brezposelnosti, revščine, brezdomcev in tako naprej. To je zelo pomembno. E, imamo tudi dan boja proti revščini. In žal mi je, da dela nismo pravili prej, ampak kot sem rekla, Imeli smo sestanek poročevalcev v senci in nujno je, da revščino ohranimo na dnevnem redu. 6. oktobra bomo glasovali o tem poročilu. Dan proti revščini je 16. oktober. Ne vem, ali, o tem, eh, ali bo to šlo na dnevni red eh, za Štrasbur oktober ali novembra. Pomemben je vaš prispevek na tem področju. Samo še nekaj točk, eh, o katerih smo razpravljali na sestanku poročevalcev v Senci. E, ne strinjam se s stališčem gospe Figueiredo v zvezi z ukrepi varčevanja. Tega ne bi smeli kritizirati oziroma to sploh ni predmet kritike, to je realnost. In to je treba upoštevati pri poročilu. Vesela sem, da ste sprejeli kompromis LL. Eh, s tem smo zagotovili, da niso samo ženske tiste, ki ehm, skrbijo za ostarile starše, naprimer. Eh, dobro je, da smo to eh, preoblikovali, tako da zdaj piše ljudje in ne samo ženske. Upam, da boste sprejeli uh, predlog spremenja 128, da bo to dodano. Še nekaj razprave je bilo v zvezi z razdeljevanjem hrane. To še moramo proučiti in ko bomo dobili angliški prevod, bo to lažje. Težko je bilo za nas, ki uh, delamo v angliščini. Sama sem dobila prevode. Uh, Eh, moji sodelavci so to prevedli, ampak očitno nismo vsi dobili istih kopij in težko je zadeti isti otenek, če delamo na uh, podlagi različnih besedil. Uh, posamezna beseda že lahko spremeni smisel, zato je pomembno imeti enak prevod. Potem Eh, prošnja za okvirno direktivo. Mislim, da je to zelo pomembno. Pomembno je, da da nimamo prošnje za okvirno direktivo, predsednica se je popravila, in ne bi smeliti po tej poti več podpore za poročilo bomo dobili, če tega ne vključimo. Uh, Glede minimalnega zaslužka eh, sama to zelo podpiram na ravni držav članic in eh, ko smo obravnavali poročilo Figueiredo, smo tudi govorili o tem, pomembna je izmenjava dobrih praks in če ne moremo dobiti osnove za zakonodajen okvir glede minimalnega zaslužka, eh, bomo o tem še razpravljali in moramo najti soglasje v različnih skupinah. Imamo pa podporo eh, za celotno delo, ki ste ga opravili in na ta način bomo revščino dvignili na raven Evropske unije, ukvarjali se bomo s tem in vsi si želijo rezultatov tudi strani Evropskega parlamenta, ko bomo torej dobili vse prevode v različne jezike, se bo lahko vključilo še več ljudi. Hvala pa za enkrat za vse delo, ki ste ga upravili na tem področju in za odlično sodelovanje eh, vseh poročevalcev v Senci, ki smo z vami zelo dobro sodelovali. Najlepša hvala, gospod Darden. In če ni več prijav k besedi, potem bo še enkrat spregovoril gospod Darden. Izvolite. Merci. Merci pour les, les... Hvala. Hvala vsem trem govorcem. Na vsak način je potrebno narediti vse, da bo poročilo dejansko odražalo ta močan signal, ki ga želi parlament poslati, da se seveda bi bilo dobro, če bi bilo to moč narediti še pred 17. oktobrom, vendar pa je potrebno, da se najprej to sprejme v odboru. E, to je že v smislu tega močnega signala in eh, prav gotovo pa lahko ugotovimo, da obstaja pripravljenost, da se izpostavi nujnost borbe proti revščini in tudi, da se zagotivi dostojanstveno dostojanstvo, kot je bilo v prispevkih opozorjeno. Glede same časovnice, čez približno dva tedna, po mojem, bomo že imeli prevode, tako da kar zadeva eh, tako francoske kot angliške različice, bomo na tem lahko že delali, zato da lahko vse naredimo v predvidenem času. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Torej, ni še dokončnega stališča oziroma ni dokončno jasno, kdaj bomo o tem govorili in glasovali na plenarnem zasedanju. Naslednja točka pa je umestni pregled Evropske strategije 2007 do 2012 o zdravju in varnosti pri delu. Besedo, kar predajem poročevalki Karimi Deli. Merci, madame la présidente, mes chers collègues. Droit à la santé. Voilà. Eh, gospa predsedujoča. Pravica do eh, zdravja je eh, prav gotovo, prav gotovo temeljna pravica in v smislu tudi spoštovanja med drugim tudi dostojanstva. In potrebno je zagotoviti vse, da do tega pride. In naš odbor mora povdariti, da je prišel čas, da se zagotovi kak, eh, torej pomembnost kakovosti življenja. In eh, naj spomnim, da doživljamo eh, tako globoko, globoko, tako gospodarsko kot socialno krizo. Zato morajo vsi narediti vse in reči, konec je, potrebno je prenehati s to situacijo. Vse več je tudi vplival na eh, kronične oblike, eh, oblike bolezni, tu je stres, potem je tudi nadlegovanje, do katerega ali celo trpinčenja, do katerega prihaja. Eh, potem, ko so ljudje izločeni, ko se jih eh, očrnjuje pri delu in še eh, mnogo drugega. In eh, delavci, ki doživljajo eh, izoliranost eh, in eh, izločenost. In vse to potem eh, privede k eh, hitremu poslabšanju delovnih eh, odnosov eh, in ko se dogaja, da se delavci, da se delavci eh, celo, eh, torej da eh, naredijo samomor celo eh, pri, na samem delovnem mestu. In eh, tu eh, mislim tudi na rak, eh, ki predstavlja prvi vir smrti. In naprimer vsako leto umre 160 tisoč državljanov zaradi to vrstnih razlogov. Potem so tu še posledice krize. In kot naprimer eh, eh, tisto, kar se je zgodilo s tem eh, primerom, razupitim primerom kumar. In torej vse tisto, kar se nanaša na zdravje in ko programi do leta 2012, ko eh, so bili povdarjeni različni vedike, o katerih govorim. Vendar nisem zadovoljna, kajti tu je prišlo do marsičesa, kar je spregledano, kar ni bilo upoštevano. Ni dovolj povezanosti med politikami, eh, ki se nanašajo na zdravje pri delu, pa drugimi oblikami eh, varnosti. Naj gre za okolje, izobraževanje, energetiko in tako dalje. Prav tako se mi zdi pomembno, da se predvidi eh, in upošteva eh, tudi različna druga tveganja, eh, naprimer tveganja, ki so povezana z področjem kemije in drugimi potem gre za priporočila mednarodne organizacije dela, potem tudi čas oziroma tu gre za delo v nočnih izmenah naprimer. E, potem, kot vemo, zelo veliko krat hitro e, pride e, spet do tega, da so najbolj prizadete naprimer ženske in otroci. In Potrebno je tudi reči, da je to tisto, kar je ravno najpomembnejše, ko govorimo o socialnem kontekstu. Zato je potrebno biti ambiciozen, ko se obravnava eh, ta posamezna eh, področja. Potem gre tudi za kočljivost eh, delovnih pogojih potrebno je predvideti enakomerno porazdelitev tvegan. Tu so kategorijo, eh, te kategorije delavcev, eh, kjer Eh, naprimer eh, zlasti na področjih, kjer so ljudje izpostavljeni kemičnim eh, torej tveganjem in so ogroženi zaradi kemičnih snovi ali pa ko rokujejo z velikimi bremeni in tako dalje. Vse to bi bilo potrebno resnično umestiti v okvir ambicioznih pristopov. In eh, tu so potem tudi eh, osnutki novih direktiv, vendar je potrebno zagotoviti večjo doslednost evropskemu okviru. Vendar to ni vse eh, in eh, tudi podpora in pomoč niso vse. Potrebno je tudi zagotoviti, da bodo orodja oziroma sredstva, ki jih bomo predvideli, taka, ki bodo ponovno upoštevala pravico eh, Eh, pravico zaposlenih. In da bi izboljšali varnost in zdravje pri delu, se je potrebno umestiti v logiko. Eh, v logiko eh, delovanja, ki bo uprit vsem. In eh, tu so zlasti štiri področja, ki jih je potrebno upoštevati, potrebno je predvideti tako osebne kot socialne in gospodarske prednosti. In enostavno je zadeva ne eh, sme priti do poslabšanja te varnosti in zdravja pri delu, zato je potrebna politična pripravljenost. Prepričana pa sem, da eh, naš odbor eh, izkazuje in eh, ima eh, to pripravljenost. Hvala lepa. Hvala. Gospa Rapti. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvalila bi se rada poročevalki, kar mi deli, za odlično poročilo. Mislim, da to poročilo pokriva večino tematik in je odlična osnova, na kateri lahko delamo naprej. Strinjam se z njo eh, glede celotnega pristopa. Posebej dobro je to, da je predstavila zakonodajne predloge. Enega o psihosocialnih tveganjih, o mentalnih težavah, drugi predlog pa se ukvarja s prenisko zaposlenostjo. Pomembno je, da so zaščiteni tudi delavci, naprimer v podizvajalskih podjetjih. Pomagati moramo državam članicam pri vzpostavljanju boljše zakonodaje. Zbrati moramo ustrezne znanstvene podatke in spodbujati izmenjavo najboljših praks. Zagotoviti je treba tudi gospodarsko, socialno-ekonomsko pomoč, ne samo prek socialnega sklada, ampak tudi sedmega okvirnega raziskovalnega programa. Tukaj imamo ideje za inovativne raziskave, ki bodo pomagale v naših prizadevanjih za večjo varnost pri delu. Imamo že izkušnje iz šestega okvirnega programa in Karima je omenila dve strani industrije in pa delavce, ki morajo biti vključeni na sestankih, kjer se odloča o njihovi usodi, odloča se o varnosti in zdravju pri delu. O tem se govori tudi v različnih evropskih organizacijah in agencijah, ki se ukvarjajo z varnostjo pri delu. To bi morali bolje upoštevati in bolje povezati. Mislim tudi, da potrebujemo obvezo za države, član, za podjetja, se upravičujem, da bodo spoštovala standarde na delovnem mestu. Najprej bi bilo treba zagotoviti spodbude, poleg tega pa tudi sankcije, torej potrebujemo pristop palice in korenčka natančno si moramo ogledati, kako bi lahko zaščitili zdravje tistih delavcev, ki, um, ki so invalidni ali imajo kakšne druge zdravstvene težave. To so tako imenovane ranljive skupine. proučiti moramo tudi, kako bi lahko harmonizirali delo in pa zakonodajo, ki obstaja po Evropi. Tako bi bilo jasno, katera podjetja delavce podpirajo, vsaj kar se zakonodaje tiče in katera podjetja zakonodajo spoštujejo. Delavci v tradicionalnih, na tradicionalnih delovnih mestih so vključeni, potem pa tudi delavci v tehnoloških sektorjih, delavci, ki se ukvarjajo z eh, biološkimi izdelki, z nanotehnologijo in tako naprej. Tudi te bi morali vključiti. Razmišljati moramo ne samo o evropski industriji danes, ampak tudi o evropski industriji prihodnosti. mislim, da bom tu zaključila. Ne vem, če lahko še kaj dodam k odličnemu poročilu gospe Deli. Sama pa bi predlagala eden ali dva predloga spremembe, ki bi morda poročilo še lahko izboljšala. Treba je resnično zagotoviti, da se spoštuje dostojanstvo delavcev. Oprostite, če sem predolgo govorila, čestitke še enkrat Karimi in pa vsem poročevalcem v senci. Ja. Naslednji govorec. Auch an Karim Dali für ihren, eh... Hvala. Hvala Karimi Deli za odlično poročilo. Mislim, da je poročilo zelo uravnoteženo in tudi zelo celostno. obsega kar nekaj strani. In mislim, da v političnih skupinah še obstajajo stvari, ki jih je treba poudariti. Veliko se govori o podizvajalcih. E, mnogi imajo s tem težave. Ne gre vedno samo za enega podizvajalca ampak so pod podizvajalci še drugi podizvajalci, torej pod podizvajalci in skupine se še morajo pogovoriti o tem. V različnih državah članicah tudi obstajajo različne kulture glede ukvarjanja s tem problemom, različni načini in zato bi bilo zbiranje podatkov zelo koristno. Mislim, da se moramo lotiti izmenjave najboljših praks in to področje uskladiti tudi s področji drugih politik. Mislim tudi, da eh, je koristna pobuda, da se okrepi delovne inšpekcije. Lahko imamo najboljša pravila in najboljše zakone, ampak če ni nadzora, če ni rednih kontrol in sankcij za kršitve, potem vse skupaj nič ne pomaga. Še nekaj pozitivnega v poročilu je to, da se omenjajo tveganja novih tehnologij, še posebej nanotehnologije. Tukaj potrebujemo še nekaj eh, študij, to so tehnologije prihodnosti in prinašajo nova tveganja. Pomembno je tudi, da se ukvarjamo s stresom na delovnem mestu. To je eden ključnih problemov danes. Poročevalka je omenila, da je to zelo pomemben vidik glede na vse psihosocialne vidike, psihosocialna tveganja, kajti tudi družine delavcev potem trpijo zaradi teh težav. Odstavek 9, morda bi tukaj lahko še malo pojasnili, usklajenje z, oziroma povezanje z odstavkom 30. Statistika kaže, da prihaja do številnih nesreč na delovnem mestu. To bi morali še pobliže pogledati, ampak tudi na poti do delovnega mesta prihaja veliko, do veliko nesreč. To bi lahko povezali tudi z varnostjo na cesti in si ogledali statistične podatke na tem področju. Veselimo se še nadaljnega sodelovanja. In upam, da bomo glede na predloge sprememb uh, imeli tudi še plodne razprave. Gospod Koferat je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se zahvalil gospe Deli za zelo prizadevno delo, ki ga je opravila pri tem poročilu. Tudi njena predstavitev je bila zelo dobra. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci za odprt pristop, ki so ga imeli pri celotni zadevi pod izvajalci. To se je v zadnjih letih zelo razmahnilo, kriza je vse skupaj še zaostrila v proizvodni verigi, povečujejo se stroški, eh, težave so tudi na trgu in podjetja se pogosto zatekajo k podizvajalcem. Veliko bi lahko naredili za to, da zagotovimo delavcem, ki so vključeni v to, v to proizvodno verigo, torej, da delavcem zagotovimo, da bodo odgovorni organi morali točno pojasniti, zakaj prihaja do najema podizvajalcev. V bistvu v proizvodni verigi prihaja do proizvodne izdelkov, ko ni potem več jasno, kakšno vlogo kdo igra in kakšno vlogo ima delavec na delovnem mestu. Ko govorimo o zaščiti, pogosto mislimo, da gre samo za vprašanje odvračanja tveganja, s katerimi se soočajo posamezniki pri svojem delu. Mislim pa, da je zelo pomembno, da spodbujamo raziskave tudi glede varnosti že od prve faze naprej, od zasnovanja nekega proizvoda in potem skozi celotno proizvodno verigo. Ko se začne načrtovanje nekega izdelka, bi že morali načrtovati strategije preprečevanja tveganja. Potem, ko je delavec že izpostavljen nekemu tveganju, je prepozno eh, to preprečevati. Torej, spodbujati bi morali raziskave glede varnosti, še posebej, ko govorimo o novih izdelkih in novih proizvodnih metodah. In ko že govorimo o novi zakonodaji, bi tudi take ideje pomagale, namreč poenostavitev varnosti v celotni proizvodni verigi. Gospa Herš je naslednja. Hvala lepa. Tukaj sem v imenu Jurgena Krocmana, našega poročevalca o senci. Žal danes ne more biti prisoten. Zahvaljujem se za dobro sodelovanje in tudi za dobro poročilo varnost in zdravje pri delu sta za našo skupino zelo pomembnega, zelo velikega pomena in seveda podpiramo tudi to, da bi si bolj prizadevali na tem področju na evropski ravni. Ne glede na to, moramo upoštevati pristopnosti Evropske unije in tudi subsidijarnost. Odgovor ni vedno zakonodajni predlog, kajti imamo na voljo tudi druge instrumente, ki so uspešni. Veliko smo že dosegli na tem področju. Tudi poročilo komisije to potrjuje. Imamo na voljo več eh, rešitev, tudi število nesreč je manjše. Ne vemo sicer, ali je to posledica poslabšanja gospodarskih razmer. Komisija ali kdorkoli drug mm, tega ni uspel ugotoviti, seveda ne podpiramo vseh zahtev, nekatere pa želimo pa si tudi več raziskav na področju konteksta. Podpiramo poročevalko pri tem, ko pravi, da so to splošne zahteve na področju zdravja in varnosti pri delu. Poskrbeti moramo, da bo zakonsko delo potekalo še naprej, da bodo ljudje odgovarjali če pride do primera, ko ljudje kršijo zakon, potem moramo poskrbeti, da se bo to odkrilo. Tudi, če se pojavijo morebitna odstopanja pri delovnem času ali času počitka. Vse to je zelo težko izvajati. Kar zadeva mejne vrednosti za rakotvorne snovi, tukaj moramo biti zelo praktični ne moremo dajati jamstev, kajti to je nemogoče. V zvezi z nestandardnimi oblikami zaposlovanja tudi to moramo preučiti, kajti to je vse bolj pomembno. Pred časa moramo nameniti temu, da razmislimo, kako bi se lahko borili proti tej problematiki. Vsekakor pa ne smemo potegniti preuranjenih zaključkov. Komisija mora izvesti študijo Najprej moramo imeti dokaze, preden uvedemo ukrepe. Po našem mnenju to poročilo zagotavlja dobro osnovo za nadaljno razpravo. Vsekakor bomo zelo veliko prispevali in gospod Krojcman se že veseli sodelovanja na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospa Seje in potem gospod Engel. Hvala lepa, gospa poročevalka. Hvala lepa za to poročilo. To poročilo je zelo pomembno za zdravje in varnost pri delu določene vidike želim tudi samo omeniti. Predvsej predlogov za nove oblike zakonodaje imamo pred seboj. Po mojem mnenju pa bi bilo bolje, če si ogledamo, kako delujejo obstoječe direktive, ne pa da predlagamo novo zakonodajo. Tudi dobro upravljanje vprašanj zdrave in varnosti pri delu v okviru družb bi bilo bolje kot pa nova zakonodaja. Poskrbeti moramo, da bo to, kar že imamo sedaj na področju zdravja in varnosti pri delu, dejansko tudi se izvajalo. Izvajanje mora biti torej ustrezno. Razočarana sem, da imamo toliko novih predlogov za novo zakonodajo. Nihče, nikjer, v tem poročilu ni omenjeno, da so tudi delovci odgovorni za zdravje in varnost pri delu. Oni so najbolj odgovorni, oni imajo najpomembnejšo vlogo pri tem vprašanju. Oni morajo slediti pravilom. To je ena od tistih zadev, ki bi jih morali omeniti. Tretjič poročevalka posplošuje vprašanja, kot so podizvajalci in mreže MSP-ja. V različnih državah imamo različne kulture. To pomeni, da niso vse verike podizvajalcev slabe ali da, vse, da so vse druge oblike dela slabe. Ne. V večini MSP-jev je delovno ozračje celo boljše kot v velikih družbah, zato bi bila previdna pri takšnih posplošitvah. Vsekakor pa menim, da je poročevalka opravila dobro delo. Veselim se tudi že dobrega sodelovanja v zvezi s tem poročilom. Hvala. Hvala lepa, gospod Engel, na to pa gospa Lambert. Eh, eh, Hvala lepa poročilo gospe Deli je zelo dobra osnova, na kateri bi lahko delali, vendar moramo potegniti ustrezno razmerje med pretiranimi delovnimi časi in eh, časom za počitek. V tem poročilu se dobro lotevamo te problematike. Ampak v nasprotju s tem, kar je povedal gospod Krojcman oziroma njegova predstavnica, mislim, da je zelo pomembno za zdravje to, da imajo ljudje vedno krajši čas za počitek. Ljudje imajo delovna mesta, kjer je veliko stresa, tudi fizičnega stresa. Ljudje, ki so izpostavljeni temu, nimajo na voljo dovolj časa za počitek. Zahteve po počitku niso preprosto vzete kar od nikoder. Ne, to podpirajo znanstveni dokazi. Izpostaviti želim tudi, da bi lahko poročilo še nekoliko izboljšali. Namreč, lahko bi potrdili tisto, kar smo videli oziroma čemu smo priča v zadnjih desetih letih na področju zdravstvenih težav, naprimer težave z mišicami in kostmi ter tako naprej. spremembe na trgu dela, ki smo jim bili priča v zadnjih desetih letih, vodijo do dodatnih novih oblik stresa in to povzroča psihosocialne probleme in upam, da bomo tukaj lahko sklenili kakšne kompromise. Hvala. Sedaj pa gospa Lambert, Jean Lambert. Hvala lepa. Ne bo presenetljivo, če bom dejala, da je moja kolegica pripravila izjemno dobro poročilo. Vseeno pa želimo pozoriti na dvoje. Delno se odzivam na razpravo, ampak po drugi strani mislim, da bi potrebovali neke vrste pojasnitev. Nekateri so govorili o tem, da so delavci prav tako odgovorni. Res je, delavci so prav tako odgovorni, da sledijo dobrim praksam in pravilom na področju zdravja in varnosti pri delu. Ampak pojavi se vprašanje, Odkot prihaja to znanje, kakšna so pričakovanja od delavcev na področju zdravja in varnosti pri delu? Več zakonodaje imamo na ravni EU in tudi na ravni držav članic. To pa potem vpliva na izobraževanje, naj si bo v okviru eh, rednega šolanja ali priprav na delo. Zato Mislim, da bi ljudje morali densko imeti podlago za to, da bi jih naučili o tem. Mislim, da se mladi ne zavedajo dobro, kaj bi morali biti dobre prakse. Mislim, da lahko šele na podlagi tega govorimo o tem, ali bodo densko sledili po tem pravilom ali ne. To je eno od pomembnih vprašanj. Vedeti pa moramo tudi, da ljudje dan danes mnogo pogosteje menjujejo delovna mesta, To je lahko njihova odločitev ali pa pač stanje na trgu dela. Zato obstaja velik pritisk v smislu uvajanja v delovno mesto in v ustrezno kulturo varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu. To ustvarja probleme. Morda za ljudi, ki delajo na kratkoročnih pogodbah ali na kratek delovni čas, morda tudi delavci, ki delajo na pogodbenem delu. Govorila sem tudi z ljudmi, ki jih zaposlujejo agencije in ki so zaposleni za določen čas. Ti delavci so bili v situaciji, kjer so imeli nalogo, naprimer, vedno je agencija zaposlila nekoga, da je čistil velike peči v hotelu. Tega človeka so zaposlili, ne da bi mu razložili, kaj so potencijalne nevarnosti, kakšne so potencijalno nevarne kemikalije pri tem in niti niso uporabljali rokavic. Zato mislim, da imajo tudi delodajalci nalogo, da ustrezno izobrazijo naj si bo delovce, ki so zaposleni za določen čas ali ki delovce, ki jih tja pošljajo agencije. To je problem. Mislim, da smo imeli tudi razprave o stresu na delovnem mestu. Videli smo, da številne družbe nimajo politik o tem, kako bi lahko upravljali stresom, kako bi lahko zmanjšali stres in kako bi lahko izboljšali delovno okolje nasploh, zato da bi stopnjo stresa minimalizirali. Zato, da to ne bo vplivalo na življenje ljudi zunaj delovnega mesta. Zato je tudi uh, usposabljanje in organizacija usposabljanja zelo pomembna. In na koncu še poklicna terapija, to je omenjeno v poročilu. Vem, da je v številnih državah članicah to poklic, kjer obstajajo velike dodatne potrebe po ljudeh. Naprimer, v Združenem kraljestvu je to edina veja, zdravstvenega sektorja, kjer morajo ljudje plačati sami za svoje usposabljanje, drugače pa bi to, to bilo poskrbljeno v okviru zdravstvenega sistema. Zato moramo preučiti, kaj lahko storimo za to, da spodbujemo, da bo več ljudi vstopilo v sektor poklicnega zdravja ali zdravja na delovnem mestu, kaj te, to je zelo pomembna tema. Tudi sama sem del delovne sile, ki se stara. Hvala. Hvala lepa. Tudi sama želim povedati nekaj stvari, preden dam besedo spet, kar jim je deli. Veliko ljudi je omenilo, da bi morali preučiti trenutno zakonodajo in to, kar omenjate v svojem poročilu, je zelo pomembno. Sama pa sem vedno mnenja, da bi kot odbor morali preučevati možnosti, kako bi lahko izboljšali izboljšanje zakonodaje na tem področju. Vem, da tudi trg, odbor za notranji trg dela na tem. Ampak sama si želim, da bi prevzeli to vlogo, kajti v preteklih letih smo sprejeli zelo veliko zakonodaje na področju zdravja in varnosti pri delu. Ta odbor ima sedaj pristojnosti, so odločene, zato imamo enake pristojnosti kot svet ministrov. Ne vemo pa, kaj se je zgodilo s to zakonodajo, ne vemo, kako se to izvaja pri velikih organizacijah, malih organizacijah, ali se države članice dejansko posvečajo izvajanju tega, ali se pojavljajo kakšni problemi. Mislim, da bi morali upraviti več dela na tem področju. Strenjam se s tem, da dokler tega ne postavimo na trdno osnovo, ali je smiselno, da uvajamo novo zakonodajo Posvetiti se moramo torej obstoječi zakonodaji, zato mislim, da je zelo pomembno, da si kot odbor ogledamo, kakšna je možnost, da bi se bolj posvečali tej problematiki. Naprimer, da bi poskrbeli, da spremljamo zakonodajo vse do konca, torej do izvajalne faze. Mislim, da imamo možnost, da to storimo. Strinjam se z vami, gospa Deli, o podizvajalcih, še posebej podizvajalcih v jedrski industriji to je nekaj, kar bi. To je nekaj, kar bi prav gotovo morali preučiti. Govorili ste o stresu in psihosocialnem stresu. Ne vem, ali smo izvedli veliko raziskav na tem področju, ampak mislim, da bi morali izvesti več raziskav, kako izvedljivo je to, kako bi to delovalo v praksi. Zato, če si ogledamo direktivo o mišicah in skeletu. To bi lahko koristilo pri tem, kajti potrebujemo vse vsegajoč pristop. Postopni pristop tukaj ne bo deloval. Ne bomo preučevali pravih psihosocialnih uh, problemov, če ne bomo uporabili te direktive. Ta dva pristopa bi morala biti sicer ločena, lahko omenimo, ampak to ne sme biti izgovor za to, da si ne ogledamo socialno-psiholoških tvegan v prihodnosti. Direktiva MSD bi morala potekati torej ločeno od tega, kar bomo počeli v prihodnosti na področju stresa in psihosocialnih težav. Oboje je zelo pomembno. Gospa Deli, seveda veste, da se ne strinjam z vami o v zvezi s odstavkom o direktivi o delenem času, ampak k temu se bomo že vrnili v času razprave. Moja skupina bo imela drugačno mnenje, ampak besedo vam dajem spet, gospod Deli, za sklepne pripombe. Izvolite. Hvala, dragi kolege in kolegice, vidim, eh, da se vsi navdušujete za to tematiko, da pri tem nisem sama in eh, Vrnila bi se na več elementov s tem v zvezi. Eh, več izmed vas eh, je reklo, kaj pa še čakamo, da zaostrimo svoj odnos do podjetij, ki ne spoštujejo teh potrebnih pogojev, ki jih je potrebno delovcem eh, zlasti v sektorjih, kjer so velika tveganja zagotoviti. Tu bi spomnila zlasti na naslednje. Izboljšanje pogojev varnosti in zdravja bi moralo spadati med eh, prednostne naloge. E, tu je obstoječa zakonodaja, pravijo nekateri, zakaj zahtevati več, zakaj zahtevate več. Potrebno je zahtevati več, zato ker je dan danes uh, Eh, nastopilo, eh, so nastopile spremembe pri organizaciji dela. Marsikaj tega se je spremenilo. Če eh, zahtevamo dodatno zakonodajo, to ni zato, samo zato, da bi imeli dodatno zakonodajo, temveč v smislu izboljšanja varnosti in zdravja pri delu in tega, da opoziramo, opozorimo na to, da je to prav gotovo en prednostnih ciljev. Ne smemo se zadovoljiti z obstoječim stanjem. Zato je potrebno zahtevati jasne zakonodajne opredelitve ravno zaradi nujnosti teh vprašanj. Ta nujnost obstaja, kajti, kot sem povedala, obstaja socialna kriza in gospodarska kriza. E, tu je zaradi, naprimer, e, občasnega dela, honorarnega dela, potem je tu jedrski se sektor in želela bi zlasti povdariti to vprašanje podistvaja, podizvajalstva in verižne reakcije, kajti tu pridemo celo do osmega ali devetega nivoja oziroma ravni, sploh ne vemo več, kdo upravlja z delovno silo, kajti vse to se neprestano spreminja. To je tisto, kar je pomembno, da ponovno izrazimo svojo voljo, svojo pripravljenost, da bo to poročilo tudi to odražalo, kajti čas za poseganje v to je prišel. Hvala lepa. Hvala lepa. Časovnico imamo nekje tukaj. 16. september ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb razprava. Bo 5. ali 6. 5. in 6. oktober, 7. novembra bomo govorili o kompromisih in sprejetje 23. novembra v tem odboru. Hvala lepa. Naslednje poročilo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 predloge sprememb, ki smo jih dobili v zvezi s tem osnutkom poročila. Najprej hvala lepa vsem tistim, ki ste uložili predloge sprememb, še posebej poročevalcem v senci za številne prispevke. 91 sem jih dobil. To pomeni, da se vse politične skupine zelo zanimajo za to temo. V Evropi se borimo proti brezposobnosti. Brezposobnost ni ciklične narave, ampak strukturne narave. Vse prepogosto je to posledica tega, da so tisti, ki iščejo delo, neustrezno kvalificirani. Povdariti želim tudi to, da pripravljamo mnenje za pristojni odbor, to je odbor IMKO, zelo tesno sodelujem z Emo Mklarkin, ki je odgovorna za glavno mnenje, posvečal sem se vprašanjem, ki so pomembna za naš odbor. Ne morem podpreti predlogov sprememb, ki posegajo na drugo področje, naprimer zdrav in varnost pri delu, enakost pri delu, zelena delovna mesta ali vse življensko izobraževanje, kaj te po mojem mnenju mislim, da bi se morali posvečati glavni temi osnutka poročila. Z veseljem bom sprejel večino predlogov sprememb, ki sem jih prejel. Poskusil jih bom vključiti v svoje mnenje. O tem bom seveda govoril s poročevalci v Senci 14. septembra takrat se bomo srečali v Strasburu. Tudi določene druge predloge sprememb lahko sprejmem, ker bogatijo poročilo, ampak določenih predlogov sprememb ne morem sprejeti. Predlagam, da te zavrnemo. Ne morem sprejeti tistih, ki pozivajo k novi zakonodaji ali pravilom predloge sprememb je mogoče razdeliti v več skupin. Prva skupina so dopolnilni predloge sprememb, ki so v skladu z mojim političnim prepričanjem, naprimer številka 50 o posodobitvi oziroma 15 o posodobitvi obstoječih direktiv, številka 20, da bi zmanjšali birokracijo, 37, kjer pozivamo za preglednost in dostop do informacijskih sistemov. Sveda pa imamo tudi predloge sprememb, naprimer od 22 do 28, ki pozivajo k zmanjšanju zakonsko urejenih poklicov. Imamo tudi predloge sprememb od 48 do 52, kjer ne bi imeli enoten register zakonsko urejenih delovnih mest. Imamo predloge sprememb 54 do 58 v zvezi z registriranjem tistim, katerim je bilo preklicano dovoljenje za upravljanje poklica in seveda 60 do 69 v zvezi z jezikovnimi spretnostmi na področju zdravja. Imamo pa drugo skupino predlogov sprememb kjer si želim nekaj razlage ali dodatne pojasnitve, naprimer 22, specifikacija mm, visoko kvalificiranih delavcev. Prepričan sem, da morajo delavci biti vsi mobilni, ne le visoko kvalificirani delavci. Želim, da se mi pojasni tudi pomen predlogu spremembo 30 do 33 v zvezi z konvergenco in konvergenco izobraževalnih sistemov v državah članicah. Tukaj predlagam naravno konvergenco, ki bi temeljila na obstoječi praksi. Mislim, da umetno pravilo ali umetna zakonodaja na tej ravni ne bi dosegla nič strinjam se z predlogom spremembe 32, kjer poziva k boljšemu usklajevanju na ravni držav članic. Sedaj pa predlog spremembe 35. Tukaj naj bi vzpostavili sistem skupnosti za potrejevanje poklicne usposobljenosti. Nisem popolnoma prepričan, da razumem ta predlog spremembe. Ne spremem predlog spremembe 6, ki poziva k harmonizaciji sistemu za socialno varnost. Opozarjam na to, da smo v drugem poročilu, nekem drugem poročilu govorili o usklajevanju teh sistemov, ne pa o združevanju sistemov. Prav tako ne podpiram načela enako plačilo za enako delo, kajti to je populistično. To mislim, da bi vodilo k pretirani regulaciji trga dela in to bi imelo slabe posledice na zaposlovanje. In še nekaj predlogov sprememb v zvezi z evropsko poklicno kartico. Več predlogov sprememb zadeva mm, to kartico, vedeti moramo, da to dejansko pomeni oblikovanje zbirke podatkov delavcev, kajti le na osnovi zbirke podatkov bi izdajanje takšne kartice bilo mogoče. Rešitev, ki jo moramo sprejeti, je po mojem mnenju takšna, da bi zbirka podatkov določenih poklicov obstajala in da bi jo imela države članice, vse skupaj bi nadzorovala komisija zagotoviti pa bi morali interoperabilnost podobnih zbirk podatkov. Sedaj pa zbirka podatkov tistih delovcev, katerim je bilo dovoljenje za upravljanje dejavnosti oduzeto, to pa bi moralo biti centralno urejeno na evropski ravni, kajti le tako bomo poskrbeli, da delavec, ki mu je bilo dovoljenje oduzeto v eni državi, ne bo opravljal iste dejavnosti v drugi državi članici. Zato predlagam kompromis v zvezi s tem, seveda vas prosim tudi za podporo. Če sklenem, prepričan sem, da bomo imeli dobro sodelovanje in da bomo pripravili mnenje, ki bo dobro in ga bo plenarno zasedanje sprejelo. Vabim pa vse poročevalce mm, v senci, da se mi pridružijo 14. septembra na zasedanju. Poslal vam tudi elektronsko sporočilo. Gospa Cipr. Hvala lepa danes zastopam poročevalko v senci, gospo Steinbrug, ki danes ni mogla biti z nami. Prosila me je, da vam predstavim nekaj točk v zvezi s to direktivo. Gospa Steinbrug meni, da je zelo pomembno, da bi pri preoblikovanju direktive upoštevali socialni vidik. To pomeni, da v predlogih sprememb vedno upoštevamo sodelovanje s socialnimi partnerji in trgovinskimi zbornicami. Imamo sicer različna stališča tudi pri tako imenovanih zakonsko urejenih poklicih. Gospa Steinbrück je prepričana, da bi lahko omejili število teh poklicov in to bi veljalo za vse sektorje, ne le v nekaj izbranih sektorjih. Zelo pomembno je, da v predlogih sprememb, kjer govorimo o posodobitvi te direktive, to bi morali povezati z okvirom za poklicno izobraževanje v okviru bolonskega procesa. Prav tako moramo zagotoviti tesno sodelovanje z nadaljnim izobraževanjem. enkratne, enkratni tečaji pogosto niso zadostni. Tudi registri ali zbirke podatkov so zelo pomembni. Včasih imamo tudi tako imenovane črne sezname, tisti, ki jim je bilo dovoljanje oduzeto, ampak to je nekaj, kar je v pristojnosti delodajalca. Obstoječi sistem za zgodnje obveščanje, ki ga že imamo, moramo razširiti in to je, upam, da je tista smer, v katero upam, da bomo šli. Gospa Steinbrück, prav tako menim, da je precej poenostavljen sistem za jezikovni režim, nekaj, če se ne more podpreti. Po njenem mnenju to ne bi bil pravi način za prezdevanje za integracijo. Naprimer, v Nemčiji smo v preteklih 15-ih oziroma 50 letih videli, da je to zelo dobro. Tudi poklicni potni list je nekaj, kar bi ona podprla. Gospa Steinbrug želi videti, da čim prej sklenemo kompromisne predloge sprememb in to je nekaj, česar se veselimo. Hvala, gospod Hirš, potem gospod Mann. Hvala lepa. Hvala lepa za poročilo. Mislim, da je vsem jasno, da pri pomankanju priznavanja kvalifikacij nastajajo velike ovire za mobilnost. Vse skupaj moramo izboljšati. Zato bi imeli neke vrste poklicni potni list. To bi bilo dobro za določene poklice. Ta model bi lahko uporabili za poklice, kjer ni minimalnih pogojev za to, da se pristopi k temu poklicu, druge pa bi bilo dobro, če bi lahko nekdo izkazal svoje kvalifikacije in hitreje dobil eh, delovno mesto. To smo zapisali v predlogu spremembe 42 in še nekaj je prav gotovo zanimivo, glede na to, koliko predlogov sprememb je bilo uloženo. To zadeva priznavanje znanja jezika ali jezikov. prvi korak bi lahko bil, da je mogoče imeti jezikovne kvalifikacije brez jezikovnega talenta, jezikovno znanje je nekaj, kar je mogoče dodati kasneje ali specifične jezikovne zahteve za posamezno delovno mesto je nekaj, kar je mogoče preveriti, ko se prijavljaš na delovno mesto. Po mojem mnenju, v Nemčiji obstaja možnost, da si zelo uspešen, samo če znaš angliško. Določene družbe delajo izključno v angliščini, zato mislim, da bi morali dopustiti določeno mero prožnosti ljudem, zato da imajo ustrezno znanje in kvalifikacije brez jezikovne podpore. Oni bi lahko to potem dokazali, če je to potrebno za delovno mesto in še nekaj. Poklic nege zahteva, da imajo osebe 12-letno usposabljanje, preden vstopijo na delovno mesto, ampak zavedati se moramo, da bo to vodilo k še večjemu pomankanju eh, zaposlenih v tem sektorju, posledice pa bi bile katastrofalne. Tudi uh, Sistemi usposabljanja v različnih državah članicah so tako raznoliki, da če to preučujemo, potem bomo morda priča dualnemu sistemu usposabljanja, ampak upoštevati je treba tudi druge sisteme, kaj te, drugače bomo lahko imeli morda dobre namene, ampak bodo posledice slabe. To so moje glavni komentarji, mislim pa, da bomo morali o tem še govoriti, kako bi lahko v prihodnosti izuzeli določene poklice iz teh pravil in ali bi to lahko sploh storili. Če tega ne bomo mogli storiti, potem moramo preučiti, kako bi lahko to izvajali in kako praktično bi to bilo. Hvala, gospod Mann, potem pa gospa Jedriževska. Hvala lepa, gospa predsedujoča Milan. Veselim se, da si pripravil to poročilo. Vsi si želimo, da bi bilo več mobilnosti, vsi si želimo tudi, da bi ohranili kakovost. In tega ne smemo vzeti z dnevnega reda preprosto zato, ker je toliko ljudi vključenih v to temo. To bi bil napačen pristop. Prav si povedal, da se borimo proti strukturni brezposelnosti. To so zelo pomembne točke. Milan je to povedal in tudi predsedujoča je že to omenila, ko govorimo o razpravah, kakšen opis delovnega mesta bi morali imeti in kaj bi moralo biti naše delo sploh, potem se pogosto znajdejo ta poročila v odboru Imko. Ampak, oprostite, Imko ni pristojen za to, Imko je pristojen za notranji trg. To je del naših nalog. To je naše področje. Veliko ljudi ima tukaj praktične izkušnje, zato mislim, da bi morali si prizadevati za to, da obdržimo to poročilo. To je poročilo na lasno pobudo 2011 skozi 36 ini. Vemo, da ta poročila niso registrirana, niso zabeležena, nikogar ni. Poročila se delijo v, ob ponedeljkih, morda je le pet ljudi tam in tako naprej. Morda menite, da poročila na lasno pobudo ne jemljemo resno, ampak to je zelo pomembno področje. Milan, dobro se poznava, veš, da cenim tvoje delo. Vem tudi, da govoriš zelo dobro nemško, ampak poglej si moje predloge sprememb. Poskusiti želim zagotoviti, da bi ustvarili boljšo kakovost, vendar ne tako, da bi preprečili ljudem, da dobijo delovno mesto ali jim preprečimo sodelovanje na usposabljanjih, kajti pri vseh resolucijah, ki smo jih sprejeli, ne govori le za to, da bi imeli več delovnih mest, ampak da bi imeli boljša delovna mesta. Ljudje morajo imeti možnosti, da se izboljšajo, kar zadeva Evropski okvir kvalifikacij. To so točke, ki so vključene tudi v poročilo. Res je, nimamo sicer direktive o tem, to ni evropsko vprašanje, ampak poskrbeti želimo, da bodo kvalifikacije v državah članicah priznavale tudi druge države članice, vendar to lahko zagotovimo le, če bo obstajala neka vrsta primerljivost. Kar zadeva enakost, torej ne želimo, da tisti, ki nimajo ustreznih kvalifikacij, imeli dostop do tega, da izboljšajo svoje kvalifikacije. Zagotoviti želimo enaka možnosti torej, za vse kjer nismo prepričani, kakšne kvalifikacije se zahtevajo, tam moramo uvesti drugačne kategorije. Če so določene kvalifikacije nezadostne, potem je treba to izboljšati, zato da bodo kvalifikacije primerljive, kar zadeva kompenzacije in kompenzacijske ukrepe. Res je, seveda lahko uvedemo te ukrepe, če bo treba doseči določene kvalifikacije. Ne zato, da bi izključevali ljudi, ampak zato da bomo ohranjali kakovost. Če imamo evropski potni list za mlade evropejce, potem bi morali doseči primerljivost za to, da bomo vedeli, kaj bo priznano v smislu šolskih certifikacij in kaj je treba dopolniti s poklicnim usposabljanjem. Tudi kar zadeva jezik, če moram sprejeti delovno mesto, kjer moram poznati določene jezike, potem ne morem kar reči, ne razumem vas in to ni pomembno. Tukaj se strinjam z drugimi govorniki. Zelo veliko je povezanega z učenjem jezikov. Milan, veliko dela nas še čaka, upam, da bo lahko sedla za mizo v Srasburu in našla rešitve. Poznaš probleme v Nemčiji. Ne želimo preprečiti drugim, da se vključijo ali da sodelujejo. Ne želimo prav nasprotno. Zagotoviti želimo enake možnosti. Ne želimo izključevati, ne želimo ljudi pustiti na suhem, ampak želimo zagotoviti enake možnosti za kvalifikacije. Vemo, da so ljudje kvalificirani, zato jim želimo poskusiti omogočiti pot, da bodo dosegli svoje cilje in da bodo lahko izpolnili svoje naloge. Določeni ljudje pravijo, da naprimer določeni mladi španci trpijo zaradi velike stopne brezposelnosti, ampak vsi se učijo Nemčijo, zato da bi lahko, Nemščino, da bi lahko odšli v Nemčijo. Imamo torej jezikovne prednosti in možnost, da preidemo jezikovne ovire. Pri tem mislim, da se Evropa združuje, če bomo to lahko rešili, potem bo to zelo dobro. In morda bi lahko uvedli popravke svojega mnenja, zato da bi izboljšali poročilo pristojnega odbora. Mi smo tisti, ki vemo, kaj je treba storiti in mislim, da je to tudi prav. Hvala. Preden bo spregovoril naslednji govornik, vas želim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 pripravil poročevalec. To je odlična izhodišna točka za nadaljne razprave o prihodnosti direktive. V imenu skupine JLS e sem podala tudi nekaj predlogov sprememb. To so dodatki, to poudarjam. Gre za to, da dodamo nekaj k mnenju poročevalca, kar zadeva najbolj osnovne zadeve. Podpiramo uh, profesionalno kartico oziroma poklicno kartico na podlagi študij učinka in zahvaljujem se tudi gospi Hirš. E, strinjamo se, da jezik ne sme biti ovira, moramo pa uvesti strožja pravila za tiste, ki delajo v sektorju zdravstva. Tukaj so jezikovne e, zadeve zelo pomembne, jezikovni vidik v zdravstvu je pomemben. Scheme poklicnega izobraževanja bi morale biti prilagojene tehnološkemu napredku. Direktivo bi radi razširili in vključili tudi tiste, ki so pred diplomo. Kot skupina ELS bomo podprli vse predloge sprememb, ki so za mobilnost v Evropski uniji in tiste predloge sprememb, ki uvajajo več uh, samodejnega priznavanja. Ne bomo pa se strinjali s predlogi sprememb, ki si prizadevajo za harmonizacijo schem socialne varnosti v Evropski uniji. Mislimo, da uh, zdaj ni pravi čas za to. Življenjski standardi v državah članicah so tako različni, da ta harmonizacija ni realistična. Nekaj tudi predlogov sprememb o novem inovativnem pristopu. Uh, naprimer do skupnih eh, preverjanj znanja jezika. Mislim, da to zaenkrat ni tako pomembno in upamo, da tudi ne bo novih dodatnih bremen, upravnih bremen. Eh, naš poročevalec v senci ima probleme z nekaterimi predlogi sprememb, kajti imamo dvome, v zvezi z njihovo vsebino in moram biti prepričana, da sem pravilno zapisala vse številke, s katerimi, številke predlogov spremem, s katerimi se poročevalec ne strinja. Za zaključek naj povem še, da uh, si želimo, da bi bili kompromisi glede predlogov sprememb uh, doseženi. Okay, ne, naslednji govorec ne želi besede. Zdaj pa. Dankeschön. Uh, ich möchte nur. Gospa Regner. Warum es so wahnsinnig wichtig. Hvala, rada bi samo spomnila, zakaj je tako pomembno, da imamo samodejno priznavanje in vzajemno priznavanje kvalifikacij. To je resnično osrednjega pomena za projekt Evropske unije. Zdaj obstaja veliko ovir pri priznavanju kvalifikacij številni delavci se soočajo s temi ovirami, ki jih ne morejo preseči. Potem pa sprejmejo delovno mesto, ki je pod njihovimi kvalifikacijami, zato tudi prejmejo nižje plačilo. Delo pa sprejmejo samo zato, da pač imajo neko delovno mesto. Na evropski ravni torej moramo poskrbeti za to, tudi iz tehničnega vidika. 1. maja smo v Avstriji odprli naš delovni trg za mm, državljane z vzhoda. Mnoge države članice so pred nami to že storile in številni delavci z visoko kvalifikacijo ne dobijo delovnega mesta v svoji državi. potem pridejo v drugo državo članico, zasedejo drugo delovno mesto in potem prihaja do pritiskov. Naprimer, zdravniki ali visoko kvalificirano osebje včasih niso sprejeti samo zato, ker njihove kvalifikacije niso potrjene oziroma priznane v drugi državi članici. Kvalifikacije so resnično pomembne in priznavanje kvalifikacij je ključnega pomena. Zagotoviti moramo, da bo stvar transparentna. E, okvir za kvalifikacije moramo v Evropi še okrepiti. Ne smemo pa upravičevati vzajemnega priznavanja, če bo to privedlo do izključevanja. Tukaj poročevalca, prosim naj spoštuje ideje o tem. Moramo se izogniti kakršnemu koli dumpingu pri plačah. Gospa Sipel je to tudi že omenila. Socialni partnerji so pomembni. Ne Moramo dovolj povdariti, kako pomembno je, da vključimo socialne partnerje in ne samo to, moramo jim dati odločilno besedo. Eh, ljudje, ki se s tem ukvarjajo vsak dan, točno vejo, zakaj gre in tukaj moramo dati eh, več besede, da bodo zastopali delodajalce in delavce. Gospod Engel. Ja, äh, ich glaube, dass, der dass die vorliegende. Ja, hvala. Mislim, da poročilo in prilogi sprememb, ki jih imamo pred sabo, naslavljajo predvsem dva problema, o katerih se moramo dogovoriti. Nekaj me moti. Namreč to, da v bistvu lahko podprem vsak stavek, ki ga je povedal Tomas Mann. Vendar pa ljudje, ki prihajajo iz ozadja, ki imajo znanje in spretnosti, da se s tem ukvarjajo, eh, ko se z njimi pogovarjamo, pa dobimo drugačen občutek. Nečesa pa Tomas Mann vseeno ni povedal. Ljudje si želijo mobilnosti. in ne moremo mobilnosti utemeljevati samo z gospodarskega vidika. Tukaj je še socialna razsežnost. Ljudem je treba zagotoviti socialno varnost, eh, ustrezen standard in dostojanstvo. In zagotoviti ravnotežje pri vsem tem, če si ogledamo mobilnost, eh, samo stališča povpraševanja in ponudbe, tukaj ne upoštevamo dovolj socialnega vidika in to bi morali v tej razpravi bolj povdarjati. Ko gre za delavce in za potrošnike, eh, je to nekaj, kar bi morala biti rdeča nit celotnega poročila. Zagotoviti je treba enake možnosti. In če se navežem še na to, kar je rekel poročevalec, rekel je, da. ne more nujno podpreti načela enakega plačila za enako delo. Ampak zakaj bi nekdo, ki eh, pride v Nemčijo iz druge države, bil plačan manj kot delavci tam? To gotovo ni pravično in eh, tukaj se moramo lotiti tudi vprašanja enakosti. Ne vem, trenutno ne vidim razloga, morda sicer obstaja, ampak uh, torej gre za uh, razlog, da se zmanjšajo. Eh, da se zmanjša število zakonsko urejenih poklicev. Tukaj bi moralo iti predvsem za kvalifikacije, ki jih imajo ljudje. Včasih pa prihaja do ksenofobije in podobnih pojavov. Tudi namen ni vedno jasen. Nočemo torej zmanjšati število zakonsko urejenih poklicev. Potrebujemo boljše priznavanje uh, poklicnih kvalifikacij. Hvala. Hvala lepa in eh, zadnja govornica eh, v eh, tem krogu razprave je gospa eh, Vikstrom som veljer a ta til orda. Veliko ljudi se je tukaj želelo oglasiti, zato vidimo, da je tema zelo pomembna. Veliko krat eh, poudarjamo svobodo, svoboden pretok ljudi, storitev in tako naprej. Ne govorimo pa dosti krat o peti svoboščini oziroma pravici, da znanje tudi. Eh, se giblje po Evropski uniji, da gre za prost pretok znanja. V moji državi na švedskem smo že desetletja priče temu, kako so uh, zdravniki, uh, zobozdravniki, inženiri in tako naprej, kako se zaposlijo kot uh, Mm, vozniki taksijev in podobno. Ti ljudje so ujeti v nek začaran krok in ker ne dobijo dela na svojem področju, se lotijo drugega. Tukaj treba spoštovati dostojanstvo vsakega človeka in pa poklicne sposobnosti ter socialne sposobnosti teh ljudi. V vseh državah članicah je to treba spoštovati, zato smo se tudi združili v unijo držav članic. In resnično me veseli, da bo to poročilo sprejeto. Upam, da eh, bo poročilo dejansko sprejeto, kaj ti zelo dobro je bilo pripravljeno. Hvala. Gospod Kamrh. Hvala, kolegi. Hvala resnično za to bogato in zanimivo razpravo. Zapisal sem si vse vaše komentarje, skušal jih bom vključiti v kompromisne predloge sprememb, o katerih bom tudi razpravljal z vami. Glede tega, kar je povedal gospod Engel in načela enakega plačila za enako delo, tega načela ne bom podprl, zato ker si težko predstavljam, da nemški menedžeri, naprimer na slovaškem avtomobilski industriji, da bi sprejeli eh, isto plačilo, kot ga prejemajo slovaški delavci, naprimer na istem delovnem mestu. Ne bom sprejel predlogov sprememb 6 in 9, e, toliko sem želel povedati, se pa veselim tudi prihodnega sodelovanja z vami. Hvala. Najlepša hvala. Torej, kar zadeva e, to točko, smo pri kraju preučitve predlogov sprememb. To bomo lahko sprejeli na naslednjem sestanku 19. septembra. Gremo k 12. točki dnevnega reda in eh, dala bom besedo Filipu Bolonu, pripravljalcu mnenja. 14. Eh, 14. direktiva o pravu družb o čezmejnem prenosu sedeža podjetij gre za mnenje, osnutek mnenja. Tu namreč eh, dajemo svoj prispevek delu pravnega odbora, odbora za pravne zadeva. Najlepša hvala, gospa predsednica predsednica, torej glede prava družb o čezmejnem eh, prenosu eh, sedeža in mnenju. Eh, Juri je sicer pristojni odbor. Gre namreč za to, da bo naš odbor zlasti oblikoval mnenje o pravici delavcev v okviru, v okviru prenosa sedeža podjetja in eh, tu gre zlasti za velika podjetja in eh, kako olajšati ta prenos in sicer za večino tistih, eh, večino tistih podjetij, ki so pravzaprav majhna in srednja velika podjetja. Direktiva zagotavlja prenos sedeža podjetij. In sicer sedaj je govora o tem, da se razširi področje uporabe še na druga področja eh, oziroma na druga podjetja, zlasti podjetja, majhna in srednja velika podjetja. In eh, zato moramo podati bolj zavezujoče pogoje z vidika delavcev v takih podjetjih, pa tudi z vidika družbenikov in uh, vseh ostalih zainteresiranih strani oziroma deležnikov. Gre za zaščito delavcev, pa tudi eh, je to nekaj, kar gre v smislu krepitve notranjega trga dela, eh, ki omogoča prost pretok delavcev na enotnem trgu. V okviru svojega poročila sem skušal oblikovati nekaj pobud, katerih namen je skušati zagotoviti eh, zelo pomembno sodelovanje delavcev pri prenosu sedeža podjetja in eh, sicer, da se to zagotovi tudi pravočasno in eh, da bo to nekaj, kar jim bo olajšalo. Eh, situacijo in da bodo lahko eh, pravzaprav imeli svojo besedo pri projektu prenosa. Ko gre za, za akt prenosa, za katerega se odloči uprava in predstavniki delavcev, eh, če In kaj se zgodi, če pogoji niso upoštevani? V tem primeru je potrebno predvideti pravna sredstva, ki eh, bi lahko privedla celo do suspenza in odložitve prenosa sedeža, če vse ni zagotovljeno. To je tisto, kar sem predvidel v okviru eh, teh pobud in ob upoštevanju možnih posledic prenosa sedeža. Sicer pa ko gre za to poročilo. 26 eh, predlogov sprememb je bilo uloženih, 14 so strani EPP, drug, drugače mislim, da eh, smo vsi pravzaprav opredeljeni več ali manj enako, vse gre v isti smeri. Potem je tu prvi predlog eh, sprememb gospe Regner, naprimer in Steinbuk. Tu nimam kakih posebnih problemov, eh, razen da se mi zdi, o tem se bomo verjetno še pogovarjali, verjetno bi bila tu dovolj direktiva 46, ki se nanaša na pravo družb. Potem so tu številni drugi predlogi sprememb, ki so lahko predmet kompromisnih predlogov in zato bi bilo dobro, da se o tem pogovorimo s poročevalci v Senci naslednji teden v Strasburu. Sicer pa, kar zadeva omejitev, o tem bomo eh, še razpravljali. 26. predlog sprememb, naprimer. Tu, naprimer, ne razumem, v čem je interes, da se zadrži eh, to, kar je predlagano, kajti sicer vse to izhaja že iz obstoječih pravic. Glede drugih predlogov sprememb mislim, da ni nič posebnega. Eh, še en predlog sprememb je in sicer 19, na katerega bi želel opozoriti gospo, eh, gospoda Hendla. Po, po vzpostavitvi Evropske eh, družbe, eh, vendar mislim, da se to ne nanaša eh, samo na to, mislim, da ne bo pretežko najti kompromisne predloge. O tem bomo. Eh, še, glede tega se bomo še uskladili s poročevalci v Senci na sestanku naslednji teden v Strasboru. Hvala lepa. Gospa Vikstrom in gospod Hendel. Gospa Vikstrom. Najlepša hvala, gospa predsednica. Notranji trg ima uh, kot pomembno sestavino pravo podjetij. In gospodu Bolonu se zahvaljujem za zelo uravnoteženo mnenje. To smo slišali tudi iz njegove predstavitve, vendar pa imam nekaj vprašanj zanj. Tukaj gre za predlog spremembe 13. Želite si nekega kompetentnega organa, ki bo nadzoroval prenos sedeža podjetja iz ene države v drugo. Ali govorimo tukaj o nekem novem organu, ki bo šele vzpostavljen, ali pa lahko to zaupamo nekem organu, ki že obstaja. Tukaj si želim eh, malo več pojasnil. To je posledica drugih področjih politik, ki smo jim priča in ki se odvijajo v drugih odborih. Poročevalec je že rekel, da mi in odbor Juri uh, imata tukaj vodilno vlogo. Člena 49 in 54 o delovanju Evropske unije sta tu pomembna. Vsa podjetja imajo eh, pravico do ustanavljanja in zato moramo poskrbeti, da zakonodaja, ki bo sprejeta, ne bo uniformna, torej enotna, kajti vsaka država članica ima svojo zakonodajo, ki se na tem področju razlikujejo. Morda lahko tukaj pride do tvegan, do nevarnosti za zaposlene. Seveda moramo še proučiti, kako bo to delovalo v praksi, ampak rada bi se vam zahvalila za mnenje za mnenje, ki ga boste podali naprej odboru za pravne zadeve in vas spomnila, da je to še en korak uh, proti uh, izpolnitvi oziroma uh, izvajanju notranjega trga. Hvala lepa, gospod Hendel. Ja, lepe kolegi in kolegi, pa en evropejšen red. Gospe in gospodje, če si ogledamo enotno evropsko pravo v zvezi z podjetji, se zdi, da eh, tukaj nimajo delavci nobene pravice za eh, udeležbo, torej kakšne pravice oziroma pravila morajo veljati za delavce in delodajalce. To se razlikuje po državah članicah veseli me, da številni predlogi sprememb obravnavajo to temo. Govori se o statutu za evropska podjetja in ne toliko o združevanju podjetij. Podjetja imajo potem, ko se združijo, različne oblike. Ampak tu je potrebno sodelovanje delavcev. Idealno bi bilo, če bi eh, skušali tu zagotoviti pravila, ki bi delavcem pomagala in jim nudila zaščito. Eh, če vprašanje ustanavljanja sedeža prepustimo državam članicam, pa lahko to privede do problema. Tukaj ne moremo, ne moremo imeti avtomatičnega pristopa. Pogajati se bo treba o tem, kako se bo to pravo izvajalo. Moj predlog spremembe je številka 19. Tukaj bom poročevalcu še razložil, kaj sem mislil. V Nemčiji imamo na tem področju neko strukturo in ko pridemo do praga soodločanja, se pogosto vzpostavi evropsko podjetje, potem pa se zamrznejo pravice, ki so jih imeli delavci glede sodelovanja prej. To je nek poseben zakon v Nemčiji, vendar ni dopustno, da delavec nima več pravice soodločanja ko gre za prenos sedeža podjetja. Pravice eh, do soodločanja bi se morale povečati potem, ko se vzpostavi nov sedež oziroma se sedež prenese v drugo državo članico. Nemški sistem ima tukaj posebno vlogo, vendar pa si lahko to gledamo tudi širše eh, kot evropski primer. Treba je spoštovati resničnosti, ki obstajajo ne pa da ignoriramo mm, to, kako so stvari urejene v posameznih državah članicah. Äh, äh, Hvala. Najprej se bi želela zahvaliti gospodu Bojonu za njegovo sodelovanje, eh, kajti občutek imam, da želi tudi tesno pri tem sodelovati s poročevalci v senci, kar pomeni, da bomo v tem primeru lahko nadaljevali s plodnim sodelovanjem. Eh, sicer pa naprimer na, v Nemčiji se ukvarjamo z to regulativo in tako dalje, vendar pa moramo biti pozorni tudi na drugo plat medalje in eh, ne pozabiti na zakon o družbah. In eh, tu obstaja strože zakonodaja. Zato je pomembno znotraj našega odbora, da eh, smo resnično pazljivi in da poteka delo ki se nanaša na to koordinacijo in na soodločanje v okviru soodločanja in eh, potrebno je tudi bolj natančno pregledati eh, in eh, to preučevati z vidika statusa družb in lahko upamo, da bo prišlo na ta način do boljšega sodelovanja. E, in e, naprimer pri združevanju se pogosto zgodi, da potem nekatera podjetja preprosto izginejo in e, da, pride, in da se potem nove oblike združevanja, ki nenadoma seveda vplivajo na zaposlene. E, tu je tudi vprašanje pravne zaščite in podobno, kakšna oblika pravne zaščite in tako dalje. In e, tudi, kakšni so razlogi v ozadju za prenos sedeža družbe oziroma podjetja in tako dalje. Merci. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Ne, temu ni tako, torej dajem besedo gospodu poročevalcu. Mogoče še kdo? Morda v imenu komisije, ne? O tem nismo bili obveščeni. Gospod poročevalec, imate spet besedo. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so razpravljali, tudi vlagateljem predlogo sprememb. Nekatera vprašanja so res bolj pravne narave. in eh, spadajo bolj v okvir odbora za pravne zadeve kot v naš odbor za zaposlovanje. Na vsak način pa je predvideno, da bo veljala, da v teh primerjih velja zakonodaja eh, države gostiteljice. Eh, sicer pa so še drugi primeri, v katerih velja zakonodaja v državi izvora potrebno je razlikovati med resničnim prenosom sedeža in statutarnim prenosom. Na vsak način pa govorimo trenutno samo v, o tej obliki, ki, ki se nanaša na statutarni sedež na sestanku, na našem sestanku naslednji teden bo o tem še govora. Sicer pa mislim, da ni razhajanja glede eh, podrobnosti ali glede vsebine. Hvala lepa za vsem, ki so razpravljali. Hvala lepa vam. Torej ob upoštevanju teh elementov razprave bomo sprejemali potem to mnenje 19. septembra, kar bo pomenilo dobro stanje zadev, da bomo lahko to predstavili potem v odboru za pravne zadeve 11. oktobra in da bomo imeli v rokah vse potrebne argumente. Sprej, pogosto se dogaja, da sprejemamo mnenja, potem pa pravzaprav vse skupaj prepustimo dobri presoji eh, drugega odbora. Potrebno jim je pomagati in smo, tako smo že ravnali v primeru prejšnjih primerov. Prav gotovo v ničemer ne dvomimo v mnenje kolegov drugih odborov v drugih odborih. Euh, Stite, ne vem, zakaj gre. No? No? Znebila se bom teh tehnologij, oprostite. Euh, voilà, takole padete v past, ko imate upravka eh, s tole pripravico. Pomembno seveda je, da se koordinator in da se poročevalec lahko sreča tudi s poročevalci v senci, zato, zato da je mnenje lahko še bolj koristno in eh, na voljo imamo tri tedne, kar pomeni, da je to dobro, zato da bomo potem na koncu lahko glasovali o dobrem mnenju. S to točko smo pri kraju. Sedaj prehajamo na točko 13. In sicer gre za preučitev predlogov sprememb, sprememb, ki se nanašajo na Eh, pripravo mnenja glede postopka medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah in sicer eh, osnutek mnenja za odbor IMKO in gospa Mora, če se ne motim, bo zamenjala našega poročevalca. Hvala gospa predsednica in eh, naj najprej opravičim kolego Franka Engla, ki je na službeni poti Pol na Polskem in ga ni danes med nami in sicer se to nanaša na njegov, eh, na njegov snutek mnenja za odbor IMKO. 21 predlogov sprememb je bilo vloženih. Sprejet je bil kompromis o četrtem in petem amandmaju eh, za prvi odstavek in sicer gre za prizadevanja za ustvarjanje delovnih mest na področju storitev. Ustni predlog sprememb naj bi bil tudi predstavljen v zvezi z osmim amandmajem, gospe Garling, zato da bi, eh, da bi eh, tu umaknili eh, besedico v tem besedilu, kar pa mislim ne bi smelo predstavljati težav, sicer pa se je vse, je vse zelo dobro potekalo, dobro sodelovanje med vsemi poročevalci, tudi glede. Tudi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 danes ni mogla priti, kaj ti ima obveznosti izven Brusla. Tukaj imam njene zapiske in poročevalcu oziroma njegovemu predstavniku bi povedal, da smo socialisti pripravljeni sodelovati pri tem poročilu, ki se nam zdi zelo pomembno. Pomembno je, da v tem procesu pregleda direktive izboljšamo sektor, ki daje na voljo največ delovnih mest v Evropi. Treba je zagotoviti, da bodo države članice uh, si prizadevale za to, da bodo pravila urejena. Treba je vzpostaviti in spoštovati potem pravila tudi spoštovati. Pomembne so pravice potrošnikov, eh, naš dialog je bil zaenkrat zelo ploden, nismo pa povsem zadovoljni, kaj ti predstavili smo samo tri predloge sprememb, ampak gospod Engel se ni primerno odzval na dva, eh, številka 14 in 16. Tukaj si želimo vsaj razlage, zakaj ta dva predloga nista bila sprejeta. Um, sporočeno nam je bilo samo to, da nista sprejeta, nič pa, uh, da bi jih vključili v kak uh, kompromis. Predlog 14 govori o varnosti, o zdravju, o okolju. In pomembno je, da Evropski parlament tu poudari sodelovanje držav članic. Pri 16. predlogu uh, eh, predlogu spremem pa gre za to, da je treba zagotoviti nek trden okvir pravic potrošnikov. Tukaj bi si želeli odgovora oziroma kompromisa, ki bi ga uh, lahko dosegli in ki bi ga lahko potem socialisti tudi podprli. Želimo si konstruktivnega dialoga in pa odgovora na te naše prošnje smo pa vsekakor pripravljeni. Gracias, señor presidente. Madam Glickstrom. Thank you very much, Madam Chair. Hvala lepa, Hvala, gospa, pred, eh, eh, gospa predsednica. Gospoda Krojcmana danes eh, ni tukaj z nami, vendar pa naj povdarim več njegovih eh, točk. Ima eh, zelo čvrsto oblikovana stališča glede več eh, teh. Eh, teh eh, predlogov. Gospod Krojcman je uložil več predlogov sprememb, ker smatra, da je že sam osnutek eh, poročila dobra zasnova za razprava, eh, je pravzaprav ta postopek medsebojnega ocenevanja direktive o storitvah pomemben inštrument za izpopolnitev trga in za spodbujanje oblikovanja ustvarjanje novih delovnih mest. In eh, to naj bi bil vir vsakršnega eh, novega eh, razvoja na tem področju. Prav tako povdarja, da je tu način tudi za večjo socialno vključenost in potem tudi z, eh, z vidika eh, sistema, eh, za alternativnega sistema za razreševanje sporov, ki je tudi lahko uprit uveljavljanju teh pravic na trgu delovnega dela in upa, da bo odbor preučil učinkovitost teh instrumentov. Gospod Klojcman se strinja z gospod Genc, da je tu pomembno upoštevati še eh, drugo ključno ulogo, ko je potrebno natančno preučiti učinke eh, eh pristop, eh, tega pristopa. Gospod Krojcman eh, se je tudi strinja, da je potrebno zagotoviti pravice upokojencev, vendar pa je to potrebno, bi bilo potrebno upoštevati na ravni posameznih držav, zato bo Alde zahtevala glasovanje po delih. Eh, Ne na zadnje pa se gospod Krojcman ne strinja z uvajanjem eh, posebne klauzule v okviru 21. manjmaja, temeljne svoboščine, po njegovem mnenju pa tudi po mojem mnenju, so že zelo dobro zaščite v Evropski listini temeljnih svoboščin. In s temi besedami v imenu gospoda Krojcmana in lastnem imenu se, se vam zahvaljujem za pozornost. Gospa Morin, se želite odzvati v imenu poročevalca? Gospa predsednica, pribeležila sem si vse pripombe, ki smo jih slišali in eh, eh pripombe v zvezi z zadevnimi predlogi sprememb bom posredovala in eh, Seveda eh, bi se sicer lahko hitro vsi dogovorili v zvezi eh, s tem, kar je bilo tu povedano, eh, povedano vendar ne moramo zamenjati vloge poročevalcev v senci. Vse je bilo zelo dobro obrazloženo. Hvala, gospa predsednica. To je bilo za našega dejanskega poročevalca sicer pa bo spet obravnavano v ponedeljek. Tega ne smemo prepustiti. In eh, ko, eh, kaj ti vemo, da kadar eh, imamo nekoliko več časa na voljo, potem začnemo pravzaprav hiteti oziroma ga na, začne primankovati. Torej, glasovali bomo sedaj točko 15, kajti 14 je bila, eh, je bila preložena in sicer gre za prihodnost sredstva Evropskega sklada za prilagoditev eh, globalizaciji, poročevalka je gospa Harkin. sur euh, le paragraphe 2. Drugi odstavek, drugi predlog spremembe gospe Šreder in eh, Kornelisen in sicer glasovanje v dveh delih. Prvi del s eh, ustnim predlogom sprememb, eh, tu gre za izločitev besedice for in pa potem celota tega predloga sprememba brez end. Prevention end. Torej, kdo je za to, da vključimo besedice prevention end? Proti, za, proti, vzdržani. Nisem povsem prepričana, bomo raje preverili. Glasujemo, imate vsi svoje kartice pri roki. Gospa Regner? Ne? ste vsi glasovali, konec glasovanja, 11 za, 18 proti, torej to je zavrnjeno. Potem četrti odstavek, predlog spremembe 3, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za tako spremenjen predlog spremembe, za, proti, vzdržani, bomo elektronsko preverili, mislim pa, da je zavrnjeno. ste si glasovali, konec glasovanja. 10 za, 18 proti, tudi to je zavrnjeno. Četrti predlog spremembe, z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za tako spremenjen predlog spremembe? Gospod Kavada. Sem proti ustnemu predlogu, gospa predsednica. Glasujemo torej za četrti predlog spremembe in sicer v svoji prvotni obliki, kdo je za, brez ustnega predloga, torej proti, vzdržani, četrti predlog spremembe je sprejet. Potem po četrtem odstavku peti predlog spremembe za proti vzdržani sprejetev. Sedmi odstavek predlog spremembe šest z ustnim predlogom spremembe Nihče temu ne nasprotuje, torej glasujemo za spremenjen predlog. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe gospoda Orijo, kdo je za proti vzdržani zavrnjen. Osmi amandma gospe Šreder in gospe Kornelisen, kdo je za proti vzdržani zavrnjen. Deveti odstavek, deveti predlog spremembe poročevalke za proti vzdržani sprejeto. Dvanajsti odstavek, deseti predlog spremembe gospe Harkin in sicer ga je potrebno umestiti po šestem odstavku. Nihče ni proti, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Potem smo pri desetem odstavku, enajsti predlog spremembe, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 12. predlog spremembe pri 11. odstavku gospe Šele gospe Cornelison v dveh delih. Prvi del to evade their responsibilities. Kdo je za ta prvi del? Proti vzdržani sprejeto. Potem eh, preostanek besedila. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Potem eh, odstavek 11b, 13. predlog spremembe, istih avtoric za proti vzdržani sprejeto, 15. odstavek 14. predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto. Potem uvodna izjava 11, prvi amandma za. No, dovolite, da to pojasnim. Se upravičujem, da začenjam s to razlago med glasovanjem. Tu se sklicujemo na delo naše eh, skupine in sicer eh, je to sklic za FEM. Kajti za resolucijo Evropskega parlamenta, ki se nanaša na druge institucije, kar je pomembno, je pravzaprav delo naše institucije na plenarni ravni. In zato je čudno eh, se tu sklicevati samo na delo delovne skupine. Zato sem predlagala, da glasujemo proti. RSDGF eh, eh, e formulation has proven. Še enkrat preverila. 11. Skratka, izjava 11. Kakšen je vpliv na eh, delo EGF-a eh, e eh, tega sklada? Zato sem pravzaprav predlagala, da bi to pravzaprav črtali, ker se mi ni zdelo po samo skladu, kar zadeva to izjavo. Je, torej, prosim vas, da podprete moj predlog spremembe, ki je za črtanje tega sklica. Ali pa morda, če predlagate ustni predlog spremembe, vendar bi bilo potrebno posvetovati se z našimi strokovnjaki, mogoče, da ne bi bilo kaj narobe. Having regard of the deliberation of the employment committee kot pravilo. No, mi chiedevo, visto che stiamo votando, se poi darà. Mogoče glede na to, da mogoče bi morali omogočiti drugim, da pojasnijo, zakaj lahko sprememo ali ne eh, določen predlog spremembe. Vsi eh, drugi poročevalci imajo isto možnost. Ravno zato pa vam dajem besedo, zato ker bi prav. Eh, z veseljem prisluhnili vašemu stališču. No, la mia posizione semplicemente non trovo sono... Moje stališče je enostavno. Mislim, da bi se morali izogniti razpravljanju med glasovanjem. Uh, zdi pa se, da ni utemeljeno, da pojasnjujete pravzaprav vaše stališče pri glasovanju. To naredite kot predsednica ali bodo drugi ali bodo lahko poročevalci tudi to naredili. No, to možnost imamo po pravilniku. Zlasti, ko gre za vprašanje, ki ima, ki je pomembno in uh, imamo nekoliko časa in včasih je potem v odboru možno poseči po tem pristopu. To se ni zgodilo prvič. Gospa Harkin, naša poročevalka, kajti to ni moje poročilo, temveč poročilo gospe Harkin. Imate besedo, gospa Harkin. Gospa Harkin. Govornice ne slišimo. Mogoče v tem tudi nek simbol. Torej, sama slišala sem vaše pojasnilo, vendar v prevodu sem dobila, da je to nenavaden način, kako izraziti svoje, stoliš, svoje stališče. Torej, poprej ni bilo kakega pojasnila in eh, nekaj, o čemer smo že odločali, je sedaj eh, pravzaprav težko, je to sedaj težko spreminjati. Enostavno bi bilo potrebno o tem glasovati, bi rekla. Sama predlagam, da spremenimo to uvodno izjavo in da govorimo o delu odbora za zaposlovanje in ne njegove delovne skupine. Če nismo za to spremembe, bom svoj predlog spremembe umaknila in bomo ostali pri prvotnemu eh, predlogu gospe poročevalke. Gospa Harkin, imate besedo ali bi bilo možno, da se sedaj glede tega zedinimo ali pa mogoče, da se sklicujemo na mnenje obeh. Ali je kdo proti temu, da torej to izjavo oblikujemo kot sledi?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 Mislim, da to ni dopustno, kajti smo pri koncu glasovanja. In še nekaj bi rekla. Glede na to, da sem sodelovala v tej skupini za, za sklad za prilagoditev in ko vidimo, kaj se dogaja na plenarnih zasedanjih, ko so vsa priporočila delovnih skupin, kajti eh, tista, ki je pod vašim predsedovanjem, potem pa je odbor za proračun, ki v to poseže, menim, da v, v tem okviru pravzaprav ni v nasem interesu, da ustrajamo pri vlogi odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Kajti eh, dejstvo je, da pravzaprav se lahko to obrne samo proti nam. Razumem, gospa Mora, v, eh, vendar pa je ta predlog spremembe povsem v skladu eh, s stališčem odbora v celoti. In In eh, da nekdo reče, da se preveč držim postopka, to ne drži, ali pa da je to nekoliko nenavadno, od, kot je rekla gospa, eh, predsedu, eh, gospa poročevalka, govorimo o instanci, ki ni uradna instanca, ta delovna skupina, medtem ko odbor za, za poslovanje je. Zato sem predlagala, da omenimo oba. Če menite, da to ni primerno, tako ne bomo ravnali. Gospod Ori nem, nem parkol szerencsés. Mikro, mikro. Ahoj. Igen. Prosimo, da se govorec približa mikrofonu. Ne zdi se mi zelo pozitivno, da e, začenjamo razpravljati med glasovanjem. Tukaj imamo glasovalni seznam, kot je bilo predvideno, in bi morali glasovati. Zdi se, da je veliko ljudi proti temu predlogu. Torej, glasovati bi eh, morali o tem, kar je na seznamu in umakniti ta predlog spremembe. Torej, umikam ta predlog spremembe in o njem ne bomo glasovali. Sedaj gremo k končnemu glasovanju. Želite, da to storimo uh, elektronsko prav? Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, en glas proti, en vzdržan glas, čestitamo naši poročevalki. E, sedaj smo pri, e, e, pri točki razno, ničesar nimamo, torej dobimo se spet v Strasburu ob 19. uri na naši naslednji seji. Naslednji seji.